mesdames mesdemoiselles messieurs chers collègues bienvenue euh, à Gospe in gospodje, kolegice in kolege, dobrodošli na dopodanskem zasedanju. Imam čast eh, in eh, veselje, da lahko predsedujem temu sestanku kot predsednik eh, odbora za državljanske zadeve in notranje zadeve Ta odbor je pa tudi zadolžen za vprašanja priseljevanja in azila. Ne bom imel uvoda, zato ker vem, da je danes do povdne eh, nekaj ljudi zaprosilo za besedo, pa je niso mogli dobiti. Zato predlagam, da kar takoj začnemo z delom in bom dal besedo tistim govornikom, ki so uh, Eh, se prijavili danes do polne, takoj po panelu. Tako da vsi tisti, ki želite eh, govoriti, lahko to tudi storite. Mislim, da so vam razložili tehnična pravila, ki urejajo naše delo, recimo izpolnitev obrazca za eh, govor za čas in potem tudi v zvezi z registracijo na spletno stran. Tako o tem ne bom govoril, da besedo takoj gospe Evelyn Efkers, ki je izvršna koordinatorja Združenih narodov za um, milenijske eh, cilje. Potem bom dal pa besedo gospodu Jean-Pierre Garsonu, eh, ki je vod, vodja mednarodne divizije za gospodarstvo nečlanic. Sedaj dajem gospodu besedo eh, gospe eh, Herfkens, ki je bila med drugim tudi veleposlanica eh, nizozemske eh, in sedaj je izvršna koordinatorica Združenih narodov za milenijske cilje. Ne bom več govoril. Takoj je dam besedo. Um, um... Hvala lepa. Govorila bom angliško. Na začetku sem želela spregovoriti o PCD-ju. Bila sem poslanka tudi v 80-ih letih in takrat smo na za, nizozemskem začeli že spodbujati koherenco. To sedaj imenujemo koherenca politike za razvoj in to je bilo še preden smo imeli PCD podoben jezik v Maastrichtski pogodbi, takrat je bilo to kodificirano v Evropski uniji, da upošteva v razvojnih ciljih in v razvojnih ciljih vseh naših politik, ki jih izvajamo in ki bodo vplivali na države v razvoju. Takrat sem v nizozemskem parlamentu bila predstavnica svoje stranke za razvojno vprašanje. Takrat sem spoznala, kako za manj so bila tista prizadevanja za pomoč, čeprav je bila nizozemska takrat že pomembna, v primerjavi z drugimi politikami kot politik sem spodbujala koherenco, vključno s tem, da sem predložila dva članka, enega o razvoju financ in drugega o razvoju trgovine. 20 let kasneje, na žalost, moram skle skleniti, da točke v tistih članki še vedno veljajo. Čudno se mi je zdelo naslednje. Pomankanje koherence v naših vladah še vedno vlada in to se odraža tudi v parlamentih. Poslanci so bili uvrščeni v odbore, ki so podobni vladni ureditvi in medsebojnega oplojevanja ni. In razvojni odbor je bil ponovadi na koncu verige in ima zelo malo pristojnosti. Žal pa se to 20 let kasneje ni kaj preveč spremenilo. Brala sem resolucijo o kmetijstvu, ki jo je parlament sprejel januarja in ne vem, ali so imeli ljudje, ki so odgovorni za razvoj, kaj vpliva tukaj. Kakor veste, se sedaj izvaja tukaj konferenca evropskih in nacionalnih poslancev Evropske unije o gospodarski krizi v Evropi in vplivu tega. Tam bi morali mi biti, mi, ki se ukvarjamo z razvojem, ne pa na tej konferenci. Torej, doseči moramo še veliko. Vendar, koherenco smo kodificirali v Maastrichtu 92 in to ponavljamo v, tudi v Evropskem koncenzu leta 2005. Vendar mehanizmi izvajanja še vedno niso na mestu. Splošni politični pristop je še vedno izmuzljiv. Države članice se skrivajo za skupnostjo, za ravnjo skupnosti. Se skrivajo za pomankanjem zavezanosti skupnosti in Zaradi pomankanja koherence si zadeva takšna, da je tudi v Bruslju ni. Nekatere države članice pa niti ne priznavajo tega, da smo se dogovorili, da bomo koherentni. Vidim, da tukaj ni italijano, ampak če bi si ogledali njihovo poročilo za Italijo, tega sploh ne omenja. Ko sem kasneje postala ministrica za razvoj, sem se naučila, da samo redke države članice imajo ministra za razvoj. In če takega ministra ni, potem glasu revnih ne bodo slišali in odločitve bodo sprejele brez upoštevanja njih. In če ne bomo imeli v komisiji komisarja, ki bo imel odgovornost za razvoj, bodo razvojni cilji vedno izgubili, kajti nacionalni notranji interesi so bolje organizirani, imajo močnejši glas. Dobro, toliko v zvezi s koherenco politike za razvoj, sedaj pa nekaj o migracijah. Bila sem v nizozemski vladi, ki so glasovali, torej, da se morajo umakniti leta 2002. Odločili smo se, da bomo povečali priseljevanje iz držav z neznanimi kulturami glede na našo državo in napačno smo presodili zmožnost absorpcije v naši družbi. Zato razumem, kako težko je politikom spregovoriti o tem. Vendar, zadnji čas je in vesela sem, da tudi drugi to omenjate, da v mnogih državah poskrbimo kot politični vodje, da moramo imeti več odgovornosti pri tem. Treba je nehati črniti ljudi samo na podlagi njihovega izvora. Dejstvo je naslednje. Migracije so, migracije bodo tudi ostale. Če si pogledamo gospodarsko recesijo in vidimo, kako Poljaki odhajajo iz Dublina in Londona nazaj na Polsko, pa tudi Mehičani se vračajo v Mehiko in tudi plačila v domače države se manjšajo. 2,5 milijona ljudi je zapustilo svoje domove in iščejo boljše življenje, sedaj pa se soočajo s težkimi zadevami in težkimi težavami, brezposelnost se močno širi in mnogi politiki že skrbijo za glasove svojih domačih državljanov, Poglejte gospodarsko krizo. Najprej smo imeli pakete svežnje za reševanje, potem smo imeli pakete za spodbujanje. Sedaj pa britanski premije pravi britanska delovna mesta za britanske državljane. To me resnično skrbi in tudi ta ton ni ustrezen. Kajti trenutna kriza lahko vodi do začasne ustavitve, vendar migracije se bodo prav gotovo še enkrat razširile, ko recesija zaobjame celoten svet. Kajti migracije bodo ostale z nami, dokler imamo v temelju faktor pritegovanja in faktor potiskanja. Faktor pritegovanja prihaja v državah, kamor ljudje gredo in faktor pritiskanja je v državah, odkuder ljudje prihajajo. In meja preprosto ne bomo mogli zatesniti. In čas je, da spoznamo in vesela sem bila vesela sem bila, ko sem slišala, da komisar to počne. Namreč, del našega gospodarstva in naših javnih storitev je odvisen od tujih delavcev. Treba je spoznati, da naša dobrobit, še posebej v naših državah, kjer je število rojstev vedno nižje, delno temelji na priseljencih. Ohraniti moramo raven gospodarske produktivnosti, ohraniti želimo svoje pokojninske sisteme, socialno varnost in potrebujemo tudi nekoga, ki bo skrbel za našo starajoče se prebivalstvo. Posledice niso vzrok za pomankanje razvoja in pomankanje priložnosti iz držav, iz katerih prihajati ljudje. Mislim, da bi morali zavarovati te, ta, te, ta pomembna sredstva, ki jih imamo za boj proti revščini, da se borimo proti izvirnemu razlogu, ne pa da jih porabimo za to, da rešujemo simptome. Koherenca zahteva, da politike migracij uporabimo za razvoj in ne obratno. Gospod Dojčer je to večkrat povedal danes zjutraj. To je sedaj bolj pomembno kot kadarkoli prej. Večina držav članic EU nima ne, oziroma ne izpolnjuje svojih obveznosti v okviru tega. Mi, evropejci, se vedno znova zavezujemo, da bi morali zniževati revščino, da bi morali pomagati najrevnejšim, še posebej v Afriki. Sedaj pa poskušamo omejiti priseljevanje in to vidimo lahko v več državah članicah in to ni v skladu z zaveznostmi, k katerim smo se obvezali. Koherenca politike za razvoj ni samo, ne gre samo za priseljevanje. Tri politike niso ne samo nekonsistentne z razvojno politiko, ampak tudi pri prizadevanjih, da omejimo migracije. Kako naj kmetje v revnih državah preživijo, če ne morejo preživeti v svojih državah, kako bi jim prepričali, da ne pridejo sem in iščejo boljše življenje za se in za svoje otroke. Koherenca vključuje tudi trgovinsko politiko, vključno z namenom reševanja migracije v STO, svetovne trovinske organizacije, smo govorili o večstranskem okviru. EU si več kot desetletje prizadeva, da bi liberalizirali storitve. Vendar, če si pogledamo pogajanja na ravni STO, v splošnem sporazumu o trgovini storitvami, so bogate države tiste, vključno z EU, ki se ne premikajo v smeri, da bi zagotovili več začasnega gibanja ljudi, torej pravila držav, da bi se zavezala k temu, da odprejo nekatere sektorje storitev za tuje dobavitelje. To je eden od redkih območij, kjer bi revne države lahko imele korist od tega. Tukaj gre za začasne migracije in to bi omejilo bek možganov. Država lahko ima korist od znanj in spretnosti ljudi, ki se vračajo z migracij. Začasne migracije bi maksimi, maksimirale tudi povračilna plačila nazaj v domače države. Kajti, če ljudje ostanejo dlje, potem so ta plačila večja. In bogate države pa ustrajajo pri povezovanju te, to vrstne liberalizacije z MOD-3, kar zadeva to, da bi naše banke lahko odpirale svoje pisarne tam. To pa ni v korist revnih držav, kajti to vrstne migracije zadevajo samo zelo visoko usposobljanje delavce. Če želimo pomagati, bi morali hkrati prispevati tudi v smislu pokojnin. Še ena stvar, o kateri želim spregovoriti, to smo že omenili, ampak na hitro, nekonsistentnost naših zdravstvenih politik v okviru politik migracij. Mislim, da bi res morali začeti misliti na to, da bi več ulagali v poučevanje zdravnikov in medicinskih sestr in tako naprej za skrb, za to, da bodo skrbeli za starejše. Mislim, da je zaskrbljujoče, da v Malaviju dela več, oziroma da dela v Manchesteru več zdravnikov iz Malavija kot v Malaviju. In šala je ta, da so naši zdravniki tako odvisni od tega, da pridejo v Malavi, da pri nas delajo ljudje iz Malavija, da moramo potem mi moramo pošiljati svoje zdravnike v Malavi. Na podlagi tega pa bi lahko ustvarjali pobude, ki bi ustvarjali na desetine zdravnikov, ki bi lahko delali potem doma. Ampak, bistvo je naslednje. Migracije koristijo državnemu razvoju nasploh in koristi tudi splošnim razvojnim ciljem tisočletja. To kaže, da Srednja Amerika, Pakistan, da ta povračilna plačila plačajo za šolanje otrok. S temi plačili plačajo tudi materam, ki rodijo, da so zdravniki prisotni. Številke so torej zelo pozitivne in ta plačiva, plačila prispevajo k doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Ampak, in to je najpomembneje, niso najrevnejše države in niso najrevnejši ljudje v teh najrevnejših državah, ki imajo korist od migracij. Leta 2007 je bilo najv, najbolj, najboljših pet držav, prejemnic, Indija, Kitajska, Mehika, Francija. To so države, v katerih je bilo največ priseljencev. Povračilna plačila so običajno pomoč, običajno že, ampak to ne velja za subsaharsko Afriko. V tistem delu dobijo samo 2 odstotka skupnih povračilnih plačil na svetu. In ta, to vrstna plačila so zasebni denar in ne moremo jih uporabiti za javna, javne naložbe. In ta plačila ostanejo v okviru skupnosti in ne, niso namenjena najrevnejšim ljudem. Skrbi me tudi pobuda za modro kartico v EU. To bi samo še poslabšalo zadevo, kajti to velja samo za visoko usposobljene ljudi in to ne koristi razvojnim ciljem. Sedaj pa, da sklenem. V globaliziranem svetu, kjer je vedno več prostega gibanja kapitala, storitev in blaga, so ljudje še vedno optičani, še vedno optičijo, kjer so. In krepimo pravila za tuja vlaganja in tako naprej. Vendar, migranti pa še vedno niso deležni zadostne podpore. Čas je, da podremo ograje in namesto tega zgradimo mostove. In zato potrebujemo večstranski okvir, ki bo urejal migracije. Bila sem članica komisije, ki je preučevala socialni vpliv globalizacije in ena za misli, ki smo jo sklenili pred petimi leti, je bila naslednja. Od takrat pa se je zgodilo malo, ampak mislim, da bi se morali vrniti za pokajalsko mizo in pogledati, kako bi lahko to rešili večstransko. Bilo bi koristno za nas, ki se ukvarjamo z vprašanji demografije, pa tudi za priseljence same in za države, ki pošiljajo ljudi bi bilo bolje, če bi to organizirali na večstranski način. Pet let kasneje še vedno nimamo izkušenj na podlagi kakšnih večstranskih sporazumov in mislim, da bi to sedaj lahko izkoristili in ponovno začeli razpravljati o tem vprašanju. Ne potrebujemo več konferenc o tem, potrebujemo dejanja. Hvala. Euh, Najlepša hvala, gospa Herbkens, za to zelo eh, jasno sporočilo. Sedaj dajem besedo gospodu Jean-Pierre Garçon, ki je leta 1988 postal zaposlen pri OECD in je tam. Eh, odgovoren za vprašanja migracij. Objavil je tudi več študij na to temo in gospod eh, Garson, imate besedo, imate 15 minut časa za svojo predstavitev. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Veliko čas mi je, da lahko predstavim nekaj svojih eh, zamisli. Na tem zasedanju med kosilom sem se pogovarjal z nekaterimi ljudmi, Eh, ti so bili zelo presenečeni, ko so slišali, kako zelo je OECD aktivna na področju razvoja in pa migracij. Običajno se o e, OECD razmisla kot o gospodarski organizaciji, liberalistični organizaciji. Imamo pa tudi razvojni centar, ki že od samega začetka obsoja OECD dela na vprašanjih razvoja in migracij. Claude Boesel je tisti, ki se ukvarja z Eh, razvojnimi vprašanji, potem pa imamo tudi poseben oddelek, ki pripravlja letno poročilo perspektive mednarodnih migracij, eh, za katero ga jaz delam, je pa tudi še nekaj drugih enot, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Vprašanje, ki si ga postavljamo danes, zlasti tisti, ki nas migracije zanimajo in ki poskušamo vprašanje migracij eh, povezati z razvojem. Ali migracije prispevajo k razvoju? Odgovor je bil ja, z določenimi eh, transferi sredstev in podobno potem lahko pomaga razvoju. Ampak če bi šlo samo za migracijo, potem bi veliko držav, ki so migracijske države, bile razvite. Ampak eh, ni vedno tako. Imamo pa nekaj zanimivih primerov. Portugalska, Španija in Italija. Gospod Levibači je velik poznavalec teh vprašanj in res je, v Evropi imamo države, ki so pomembne imigracijske države Irska, sedaj so pa to eh, države emigracije. In ali so se te države razvile? Ne. Strukturni skladi so tisti, ki so portugalski in grči omogočili določen razvoj priseljevanje lahko pomaga, ampak je treba eh, priseljencem pomagati, da eh, dajo eh, svoj prispevek. Danes dopolne smo govorili tudi o povezavi med priseljevanjem in krizo. To je vprašanje, ki je v srcu geopolitike in ki se dotika tudi temeljnih humanističnih vprašanj. Ljudem lahko preprečimo vhod, ampak Včasih je težko od njih zahtevati, da odidejo. Imamo različne situacije, različne primere, ampak zelo, zelo težko je eh, priseljence prisiliti k vrnitvi. Tu je eh, tema, ki ni eh, tema, ki bi se dotikala blaga, ampak je to tema, ki se dotika ljudi. Istočasno vsebuje veliko eh, hipokrizije veliko krat govorimo o begu možganov, govorimo, ne smemo pustiti, da toliko kvalificiranih ljudi zapusti eh, države. Ampak že vsa leta, odkar se ukvarjam s eh, migracijsko politiko, pa lahko ugotavljam, da so bile, eh, bili v glavnem sprejeti ukrepi, ki naj bi pritegnili kvalificirane delavce, ki bi omogočili tudi eh, Eh, študentom delati po koncu študija v razvitih državah. In potem na drugi strani, na strani držav izvora, pa nimajo politik, ki bi te ljudi zadržale doma, ki bi jim dala možnosti za poslitve, možnosti, da bi uporabili svoje kvalifikacije. Uh, cela razprava o begu možganov je razprava, ki jo je treba najprej postaviti na svoje mesto in pojasniti določene stvari, objaviti statistične podatke, da vidimo, kje smo. In to je bila vloga OECD-ja. E, tudi v zvezi z statističnimi podatki na področju zdravja. Veliko eh, anket smo izvedli v vseh naših članicah, da bi ugotovili, kdo so priseljenci, v katerih sektorjih delajo, koliko časa so v državi in kje so najbolj koncentrirani in kakšno izobrazbo oziroma kvalifikacije imajo. Takšni podatki pomagajo razjasniti razpravo o teh temah. Drugo vprašanje, ki je bilo omenjeno, je bilo vprašanje demografije. Razprave tečejo med strokovnjaki o demografiji in tudi v tem primeru ne smemo sanjati, ne smemo sanjati vsako noč. Lahko seveda se zgodi, da bi priseljevanje pomagalo umiliti posledice demografskih sprememb, ampak imigracija ne more spremeniti demografske slike držav, ki se starajo in ki se nočajo odpreti eh, k priseljevanju, tudi med našimi članicami. So določene omejitve v zvezi z odpiranjem države do priseljevanja tudi, če eh, upoštevamo, da je v zadnjih desetih letih se v Evropo priselilo ogromno ljudi, ampak na ta način ne bomo rešili problemov zaposlovanja, problemov eh, eh razvoja v državah eh, emigracije. Eh, Zato moramo biti realistični, znati opredeliti izzive in probleme. Ne moremo računati samo na priseljevanje. Sedaj je eh, nakazil mn iz eh, razvitih držav v države v razvoju, v države izvora in zato sedaj bijemo boj, uporabiti pa moramo več orožij, ne samo eno. Kaj ti? Priseljevanje mora eh, zagotavljati eh, seveda še vedno eh, nakazila denarja se strani priseljencev, ampak so tu še druga urodja. Nimam veliko časa, kajti tudi vi imate gotovo veliko vprašanj. Za konec pa bi se dotaknil dveh vidikov. Pri, eh, priseljevanje zaradi dela. V državah OECD lahko tako priseljevanje spodbujajo delodajalci. To obstaja. Danes dopovdne smo slišali zelo eh, od, odkrite besede predstavnikov velikih multinacionalk. Oni so rekli, da so eh, popolnoma za to, da se v celoti odprejo trge dela. Ampak niso multinacionalke tiste, ki najbolj trpijo. Te dobijo, kar hočejo, ampak so majhna in srednja podjetja tista, ki imajo težave za zaposlovanjem in zato zaposlujejo na črno. Ne zato, ker bi raje tako delali, ampak zato, ker ne najdejo tujih delavcev po legalni poti, kajti običajno so ti postopki zelo uh, zapleteni nekoliko manj so zapleteni za evropske državljane. To pomeni, da se eh, lahko najdejo postopki, ki spodbujajo delodajalce, ampak eh, če, eh, ni, če ni delovnih mest, potem tudi ne eh, bo priseljencev. Potem imamo primere Kanade, Avstralije, Francije in tako naprej. V teh primerjih je država tista, ki upravlja migracijske eh, tokove. To ni nujno slabo, kajti zgodovina eh, migracij je zgodovina vseh eh, oblik trgovine, vključno s trgovino z ljudmi. Taki načini včasih eh, spodbujajo izkoriščanje priseljencev in to ni dobro niti za delodajalce, niti za državo. Najbolje je, če se kombinira oboje, se pravi spodbude, ki jih dajo delodajalci in tiste, ki jih daje države ko govorimo o eh, priseljevanju v eh, povezavi z razvojem, moramo omeniti sodelovanje z državami izvora. Ampak to ni vedno lahko. Tu eh, imamo veliko nelegalnih tokov, potem integracija priseljencev poteka slabše kot v preteklosti, med priseljenci je ogromno brezposelnih, otroci priseljencev, ki so bili eh, šolani v državi, v gostiteljicah ne najdejo dela. In to, kar je paradoks, je ta, da vse države iščejo kvalificirano delovno silo. Istočasno pa imajo polno priseljencev, ki imajo določene kvalifikacije in opravljajo dela, ki ne zahtevajo teh kvalifikacij. E, to pomeni, da moramo e, opraviti svoje delo in izkoristiti tiste priseljence, ki so že, e, ki so že na našem ozemlju. Za konec bi želel ponuditi še štiri vprašanja kot podlago za eh, razpravo. Prvo vprašanje. Danes dopovdne je gospod Levi Bače govoril o tem. In sicer, ali lahko res sanjamo o začasnem priseljevanju? Lahko sanjamo, ampak ne več čas. Kajti, določena delovna mesta so, ki so prazna eh, in tega dela nihče noče upravljati tudi v času eh, krize. To so dela, kot je delo se starejšimi, pobiranje odpadkov eh, in podobna dela. In za ta dela ne potrebujemo začasnih priseljencev, ampak dolgoročnih. In drugo vprašanje, kaj storiti, da bi lahko preusmerili uh, Eh, nezakonito priseljevanje v zakonite kanale. To ni lahko. Eh, poglejmo si primer Španije. Meni je bila všeč intervencije gospe Blanko. Španija je v zadnjih letih sprejela eh, milijone priseljencev. To ni bilo 20 odstotkov, ampak 10-12 je že kar dovolj zlasti v času krize. Ampak Španija je oblikovala tudi izjemno originalno migracijsko politiko. To je čisto novi model v državah OECD. Ampak mediji so ta model kritizirali kaj te des, eh, eh, stotine oseb umrejo, ki, eh, ljudi, ki skušajo priti v državo, ampak istočasno pa je eh, Španija regularizirala 7000 eh, nelegalnih priseljencev in tako so to politiko v bistvu eh, uničili. Res je, da je težko eh, sodelovati z državo, če eh, je to sodelovanje nemogoče. Potem tretje ključno vprašanje. Kaj lahko storimo v tem kontekstu, ki je kontekst gospodarske krize? Ne, sme, ne smemo popuščati pri ukrepih integracije. Kaj ti? lahko se zgodi, da bodo vsi priseljenci ali pa veliko od njih brez posla in če ne bojo imeli dela, ne bodo mogli pošiljati denarja domov. Zato je treba narediti čim več, da delo dobijo oziroma ga obdržijo. Mobilizira se lahko tudi diaspora in mislim, da moramo biti tu trdni, odločni in ne smemo popuščati pred raz, eh, raznimi pritiski. Večkrat sem že govoril, o tem. Zadnje vprašanje. Kako eh, izboljšati eh, kohezijsko politiko za razvoj? Mislim, da moramo odpraviti ovire k mobilnosti delovne sile, o tem smo že govorili. Eh, to lahko delamo demagoško in rečemo, vse je treba odpreti, lahko pa delamo tudi bolj uravnoteženo in rečemo, delati moramo skupaj, tako da bo legalno priseljevanje uh, predominantno v vseh primerjih. In škandalozno je, da morajo eh, 20 odstotkov plačati eh, priseljenci eh, pošti oziroma banki za to, da lahko denar pošljajo domov. Kdo je odgovoren za to? Ne samo država, gostiteljica, ampak tudi eh, drugi. In zato eh, je treba to preprečiti. Nova tehnologija obstaja, določeni poskusi že tečejo, in istočasno moramo biti pogumni, da povemo, kaj deluje in kaj ne deluje. Potem naprej eh, so eh, delovati pri vključevanju eh, priseljencev v izobraževalni šolski sistem. Pravi problem tukaj je, kdo je plačal za njihovo izobraževanje, kako razviti oblike pomoči razvoju, če Eh, vzamemo 20 izšolanih sester, eh, medicinskih sester iz Romunije, moramo zagotoviti, da jih tam ostane vsaj še 80. V nekaterih eh, mestih po Evropi ni dovolj zdravstvenega osebja in na ta način bi bilo mogoče z državami izvora sodelovati. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa, da ste razumeli, kaj sem vam hotel povedati. Žal mi je, da moram zahtevati disciplino. Obema govornikoma se zahvaljujem za prispevke. Sedaj pa bomo imeli prvi panel, ki bo govoril o migraciji in razvoju z vidika parlamentov. Najprej gospod Dayton Johnson. E, prosim, da vzamete seboj tudi kartico, na kateri piše vaše ime. Gospod Dayton je ekonomist na OECD, odgovoren je za eh, latinskoameriške države in za Karibe. Prosim, sedite poleg mene, tako da bomo lahko organizirali to razpravo. Sedaj vabim gospoda, gospoda Majkla Dambija, Manolisa Mavromatisa, Basiruja Diaro in gospoda Johna Batla. E, zadnji govornik se je bil opravičil. In prosim gospoda e, Daytona e, Johnsona za uvodno besedo, prosim, da ne govorite več kot pol ure. torej cel, vsi, vsi člani eh, panela, potem pa še eh, pol ure za odeležence. Pozdravljeni. Imamo cel niz govornikov z več zanimivimi perspektivami in ne bom vas dolgo zadrževal. Predvidevam, da bomo spoštovali vrstni red, kako je napisan v nadnevnem redu za to srečanje. To pomeni, da bomo začeli z gospodom Denbijem, on je poslanec iz Avstralije, zanimajo ga zunanje zadeve, priseljevanje in človekove pravice, zelo aktiven je na mednarodni eh, sceni, med drugim je aktiven tudi v odboru za upravljanje za svetovno gibanje za demokracijo v Washingtonu. Gospod Denbi, 8 minut. Uh, e hvala. In hvala OECD, da ste me povabili sem upam, da vas moj avstralski naglas ne bo zmotil in da ne bo zmotil niti tolmačo. Moj odpadniški uh, ozadje ima, je precej bogato. 6,5 milijonov ljudi se je priselilo v, Italijo, v Avstralijo od druge svetovne vojne in glede na to, da ima 21 milijonov ljudi, je proporcionalno največ priseljencev v Avstraliji in tudi največ otrok priseljencev v Avstraliji. Diaspore igrajo zelo pomembno in pozitivno vlogo pri trgovini in ustvarjalnosti. Masovno priseljevanje je pomagalo Avstraliji in jo razvilo na boljše. Avstralija ima predvsem koristi od priseljevanja na področju gospodarstva, politike, kulture, pa tudi športa, so priseljenci in njihovi otroki poskrbeli, da je Avstralija bolj dinamična, inovativna in tudi bolj kozmopolitanska družba. Oblikovalni učinek priseljevanja temelji na dveh stebrih. A. Avtomatičnost tega, da ljudje samodejno pridobijo državljanstvo po dveh letih bivanja in B. Kulturni pluralizem je sprejet v okviru širše zavezanosti k demokratičnemu etosu. Če sem odkrit, eh, sem užival skoraj, v skoraj evangelističnemu predstavitvi iz ljudi od Manpower, torej družbe Manpower, mi pa smo bolj podobni Italiji. Všeč nam je, če ljudje pridejo trajno, pozitivno, podpora javnosti za priseljevanje je velika, kajti še posebej, če pomislimo na to, da smo bili po druge svetovne vojne precej sovražni priseljevanju celo iz Evrope, priseljevanje iz drugih držav je bilo pa tako ali tako prepovedano. Moj oče je prišel iz leta 1939 in takrat je bila država tako sovražna do priseljevanja, da so od njega zahtevali, on je prišel iz Nemčije, da so od njega zahtevali, da spremeni priimek na nekaj manj nemško zvenečega. Od 40. do 70. let je v Avstralijo prišlo veliko priseljencev iz Italije, Grčije, Jugoslavije, Cipra, Nizozemske in Velike Britanije. V 60. smo začeli pozdravljati tudi priseljence iz Turčije in Libanona. V 70. je prišlo 10 tisoče priseljencev iz Vietnama in Kambodže. Lani pred globalno finančno krizo smo sprejeli okrog 200 tisoč priseljencev, večinoma visoko usposobljenih priseljencev, to so bili poslovnenci, imeli, imeli smo tudi program za združevanje družin in različne kategorije beguncev. V to številko smo sprejeli zaradi gospodarske koristi Avstralije, ne zaradi altruizma, še posebej zato, ker nam primankuje spretnosti in znanja. Vedno prenavljamo politiko priseljevanja in to je naravna in pomembna razprava v javnem življenju v Avstriji in tukaj se vedno prisadevamo za koherenco in koherenco trenutne politike. Največji vir priseljevanja sta Irska in Združeno kraljestvo, pa tudi Nova Zelandija, drugače pa tudi Kitajska, Indonezija in Filipini tihotapljanje ljudi je sporno tudi v naši državi, kako v drugih državah in v zadnjih 20 letih so v Avstraliji poskušali nezakonito pripeljati priseljence z ladjami, s čovni, še posebej iz bližnjega vzhoda, ker so želeli imeti državljanstvo, ko pridejo na obalo Avstralije. In nova vlada, katere član sem, čuti, da je bil ta problem še preveč razširjen, kajti menimo, da so begunci na čovnih leta 2000 dosegli številko 4000. Zelo sramotno je bilo, ko so mi v nemškem parlamentu to povedali, da je Nemčija prejela 350 tisoč nepooblaščenih prihodov iz Srbo-Hrvaške oziroma iz Srbije in Hrvaške v tistem istem letu. Avstralija je sprejela tudi 13 tisoč prebivalcev iz Burme, Afganistana, Iraka, Sudana in številnih afriških držav. Proporcionalno je tudi to največ. Običajno mora biti to po določenem redu in to gre ponovadi po sistemu, kdor prvi pride, prvi melje. Za ljudi iz Indonezije probleme rešujemo tako, da sodelujemo z Indonezijo in gradimo zmogljivosti, še posebej Avstralija pomaga pri tem in z tesnimi povezavami med Avstralijo in Indonezijo. Strahopeten populizem, ki so ga nekateri tukaj že razkrili, ne le, da lahko deli državo, ampak niti ne more rešiti problema nepovlašenega priseljevanja. Imamo torej populizem in tudi propadlo politiko. Prejšnja vlada v Avstraliji je poskušala rešiti problem nezakonitega priseljevanja na nek specifičen način, moja vlada pa, ko smo prišli na oblast, smo se tega rešili in uveli politično rešitev. Kar se deva bih možganov in vprašanja, o katerih je govoril Jean-Pierre Garçon, Avstralija ima en milijon ljudi od 21 milijonov ljudi, ki so torej trajno oziroma poltrajno zapustili državo. Obete sveta v razvoju je treba torej gledati tudi z tega vidika. Sklenil bom tako, da povem, da avstralski sistem zagotavlja, da poslanci igrajo pomembno vlogo. Sem predsednik skupnega parlamentarnega odbora za migracije in mi imamo redne javne predstavitve v zvezi z našim sistemom priseljevanja in poslušamo mnenja javnosti, zasebnosti in uradnikov iz priseljevalskega urada. Imamo tudi zagovornike priseljencev in poslušamo tudi priseljence in obiskujemo pridržalne centre za priseljence, ki, s katerimi poskušamo zagotoviti skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami, kot je Varoh človekovih pravic, da se z njimi ustrezno ravna in da njihove prošnje ustrezno obravnavamo. In posamezne primere obravnavamo tudi na ministrstvu, ko so druge možnosti pritožbe izkoriščene. Moram reči, da ne glede na globalno finančno krizo in na nedavne naravne katastrofe v Avstraliji, je v splošnem sprejeto, da priseljenstvo, priseljevanje na nižji ravni od 200 tisoč, kot smo imeli lani, se bo tudi v prihodnje nadaljevalo, čeprav počasneje. Hvala. Upam, da sem spoštoval predvideni čas. Hvala lepa, zelo dobro. Naslednji govoril gospod, gospod Manolis eh, Mavromatis, 2004 eh, eh, je bil izvoljen v Evropski parlament, bil je tudi podminister za kulturo in šolstvo, eh, sodelov, sodeluje pa v odboru za razvoj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane gospe in gospodje. Po svetu imamo ogromno priseljencev eh, in njihovo število se je v zadnjih desetletjih potrojilo. Pravzaprav ne gre za nov pojav. Živimo v globaliziranem svetu in poleg tega smo pred kratkim doživeli hudo gospodarsko in finančno krizo. Vse to je povzročilo, da vsak dan doživljamo človeške tragedije obup, rešč, revščina, pomankanje sredstev, pomankanje temeljnih svoboščin in pa ustreznih pravic povzročajo, da veliko število Afričanov zapušča svoje države in pristane na kanarskih otokih, na eh, sredozemskih obalah in na Cipru. Odziv Evropske unije se stoji iz tega, da uvaja poostren nadzor in več patrul. To te ljudi še mnogo bolj ogroža, ampak evropske meje niso neprepustne. Tiste stvari, ki jih že imamo, moramo bolje izkoristiti. Izpolnevati moramo naše obljube, kar se tiče razvojne pomoči. Na prvem mestu to. Seveda moramo, seveda povečanje sredstev za razvojno pomoč ni edina rešitev. Uradna razvojna pomoč je priznano sredstvo za razvojno pomoč v Evropski uniji. Več kot 20 odstotkov sredstev Evropskega razvojnega sklada se steka v uradno razvojno pomoč in ta sredstva so vedno višja. Seveda lahko razvojna pomoč predstavlja en element za uspešno razvojno sodelovanje. Donatori in prejemniki izberajo skupni pristop za to razvojno pomoč. Sporazum navadno vsebuje strategije in programe za razvoj, zlasti se strani države prejemnice in Boj proti revščini je praviloma predpogoj za takšen sporazum. Načeloma pa ne gre samo za izplačilo sredstev in pa za nadzor porabe sredstev. Vedno je potrebno preveriti tudi, ali je takšna pomoč učinkovita, ali je uradna razvojna pomoč učinkovita in ali bi morda lahko cilje dosegli tudi drugače kot samo z denarjem. Mislim, da se vsi strinjamo, da finančna razvojna pomoč ne sme biti uporabljeni instrument, če ni prisotna tudi preglednost in če nadziramo odvija in če dejansko ne koristi tistim, ki prejemajo ta denar in če hkrati ničesar ne dosežemo v državi prejemnici. Po mojem mnenju bi morala Evropska unija biti dejavna ravno tam, odkuder priseljenci prihajajo, torej v državah izvora. Potrebno eh, je določiti države izvora in to ni težko, to so navadno najrevnejše regije sveta. In navadno so revnejši družbeni sloji tisti, ki morajo oditi iz svojih držav. Poskrbeti moramo za to, da določeni ljudje doma tudi ostanejo in zato je potrebno izboljšati razmere, kar se tiče trajnostnega kmetijstva, dostopa do pitne vode, zdravstvenih in šolskih storitev. Ni dovolj, da financiramo zdravstvene in farmacevske proizvode. Pomembno je to, da s to pomočjo znižamo revščino in da ljudje postanejo neodvisni da se družba lahko naprej razvija in na ta način bi lahko omejili tudi pritisk izseljevanja. Pomembno je, da bi določili tudi migracijske centre. Pogosto je tako, da kjer obstajajo moderna komunikacijska sredstva, torej tam obstajajo tudi migracijski tokovi. Evropska unija bi morala razviti še učinkovitejše pobude, zato da bi denar dejansko dosegel tiste, ki so najbolj zapostavljeni. To so naprimer otroci in ženske. Načeloma bi lahko razvili tudi informacijski program zlasti za ta območja ravno zato, da bi dosegli te migrante. Še nekaj o integraciji. Evropa bi morala preveriti, kako bi lahko izkoristili potencial priseljencev. Morda bi bila rešitev to, da bi poskrbeli za to, da priseljenci postanejo glavni akterji razvojne pomoči. In uh, v tem okviru bi lahko poskrbeli za to, da nakazila v domovino potekajo na pregleden način in da uh, ne stanejo preveč. Zato bi morali razviti nov gospodarski instrument, kot naprimer varčevalni razvojni instrument. Države članice in Evropska unija morajo razviti inovativne politike. Naprimer, je potrebno poskrbeti za to, da se prevzame odgovornost za to, da se ljudje, to se je priseljenci, vračajo domov. Zlasti to velja za tiste države, iz katerih se izseljujejo dobro izobraženi ljudje, zdravniki, strokovnjaki, raziskovalci. Poskrbeti bi morali tudi za to, da bi ljudje varno pripotovali v svoje države izvora. Poleg tega bi morali omogočiti tudi izplačilo socialnih dajatev. Po mojem mnenju bi bilo pomembno tudi to, da preprečemo odtok znanja in usposobljenosti, torej znani in zloglasni beg možganov za številne države v razvoju, pomeni priseljevanje, odhod tistih, ki so najbolje izobraženi in ki so najboljši podjetniki. In to ima seveda dramatične posledice za države izvora. Zlasti to velja za raziskave, zdravje in izobraževanje. Zelo pomembno je, da na tem delamo. Hvala lepa za vašo pozornost. That... Najlepša hvala za ta celoviti pregled in za to, ker ste spoštovali časovne omejitve. Eh, na eh, slednji govornik je gospod Basio Diara, ki eh, je bil tudi eh, svetovalec eh, njegove ekscelenci gospodu Tureju, sedaj je za, odgovoren za migracije in eh, razvoj. Izvolite, imate besedo gospod Diara. Je vous remercie. Merci. Euh... Najlepša hvala, hvala lepa, gospod predsedojoči, da ste mi dali to priložnost, da lahko spregovorim pred eh, tem pomembnim zborom in da lahko govorim o vprašanjih, ki se dotikajo priseljevanja. Osredotočal se bom na eh, koherentnost politike za razvoj. Prosili so me, naj govorim o Eh, o stroških razvoja in pa o partnerstvu ter s tem povezanimi izzivi in uspehi. Dal bom tudi nekaj primerov eh, vloge, ki jo lahko igra diaspora. Prav tako so me prosili, eh, naj povem nekaj besed o SIZEM, to je Center za informacije o migrantih. Ta center je bil ustanovljen v Bamako 6. oktober leta 2008 in je sad sodelovanja med Evropsko komisijo in malinsko vlado. Govoriti o izkušnjah politike so razvoja med Francijo in Malije, moramo iti nazaj na eh, 29. maj eh, 89. leta. Takrat se je vzpostavil okvir za dialog za Eh, usklajevanje in za pogajanja o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na migracijo. 14. Eh, marca 2001 je bil ustanovljen Franko-Malijski odbor za migracijo. Predsedoval je na eni strani eh, fran, eh, solski državljan, eh, so predsedujoči tega odbora, sem bil pa jaz v imenu Malija. Potem so bili ustanovljeni še štiri tehnični odbori in znotraj eh, franko-malijskega odbora za migracije so bili ustavljeni ti štiri pododbori, zato da bi se lahko res ukvarjali z vsemi pomembnimi vprašanji. Prvi tehnični odbor je bil odbor, ki je bil eh, zadolžen za so razvoj, drugi se je ukvarjal z. Eh, prehodom eh, ljudi med obema državama, to je odbor, ki je reševal vprašanja vizumov, eh, združevanja družin in tako naprej. Tretji odbor eh, se je ukvarjal z vprašanji integracije malice v Franciji, četrti pa se je ukvarjal z stanovanskimi vprašanji in pa z integracijo otrok druge in tretje generacije prisel, priseljevanja. In zadnji tehnični odbor je bil odgovoren samo za mladino. to pomeni, da smo imeli nekaj odborov, nekaj struktur, ki naj bi poskrbele za skladnost politik namenjenih razvoju in pa, uh, in pa eh, migracijam. Prosili so me, naj govorim o sorazvoju. O tem smo uh, pisali tudi v poročilu, ki je bilo predstavljeno francoskemu senatu leta 2007 v poročilo je veliko napisanega o različnih interpretacijah koncepta sorazvoja. Najprej je treba za to koncept sorazvoja razjasniti. Za ene sorazvoj pomeni orodje v okviru partnerstva za razvoj države izvora pomeni tudi valorizacijo delo, eh, delovanja eh, migrantov. Za druge pa je so razvoj instrument upravljanja migracijskih tokov. So eh, razvoj naj bi pomagal pri vračanju priseljencev v državo izvora in za nekatere predstavlja neke vrste varnostni eh, Eh, van, varnostni instrument. Upoštevajoč dejstvo, da je politika sorazvoja različna glede na to, katera država jo izvaja. Naj gre to za eh, sorazvoj med eh, Marokom in Francijo ali pa Malijem in Francijo. Vsebina v vsakem primeru je drugačna. Poznaje bomo videli, da imajo te razlike v interpretaciji vpliv tudi na vsebino samih sorazvojnih politik. Povdariti moramo, da sta bili Francija in Mali pionirki na eh, tem področju, na področju sorazvoja. O sorazvoju je nemogoče razmišljati izven tega, kar migranti delajo že od 60 let. Eh, to pomeni zlasti podporo družinam, ki so ostale v državi izvora. To pomeni na, ka, denarna nakazila. Po drugi strani pa so skupnosti priseljencev aktivne eh, v eh, državah izvora na področju izobraževanja, zdravstva, dostopa do pitne vode. Poleg tega eh, se pomočjo tistih, ki so državo zaposlili, izgrajujejo inf infrastrukture in uh, podlago za nadaljni razvoj. In na tej podlagi je so razvoj pomemben za zagotavljanje pomoči emigrantom pri razvoju njihove lastne države. To je v bistvu vzvod. Vzvod, ki dopolnjuje tradicionalno politiko sodelovanja in razvoja. Priseljenci morajo biti de, dejavniki razvoja in eh, kot take jih je treba tudi videti. Ne samo v Franciji, ampak morajo biti razvojni dejavniki tudi v svoji državi izvora. Da bi lahko spremljali ta proces, je bila ustanovljena medresorska misija za sorazvor v Maliju. Po drugi strani pa je sorazvoj dobil tudi obliko javne politike in sicer decembra 2000 je bila podpisana prva konvencija med Malijem in Frankom. 11. februarja 2002 je eh, bil podpisan sporazum, ki je ustanoval eh, sklad solidarnosti za obdobje šestih mesecev. Ta sporazum, ta konvencija je pokrivala pet sektorjev. Najprej Eh, pristojnosti in pa zmožno, zmožnosti eh, malice v Franciji, potem podjetja, eh, mladino, tu je bil podarek na izmenjavah in pa državljanski vzgoji. In potem peti element upravljanje projekt oziroma projektno vodenje. Za drugo fazo so sporazum podpisali 15. marca leta 2006 za obdobje treh let. Znesek je, je bil 2 milijona 500 tisoč evrov. Ta druga faza se sedaj izteka in trenutno potekajo posvetovanja o tem, ali bi se dalo mogoče ta projekt podaljšati. Ne, ne nameravam predstavljati bilance sorazvoja. Bilanco bo nekega dne treba narediti. Treba bo ugotoviti, kakšne so uh, ovire in eh, kakšna so uh, eh, oska grla. Ampak po sedmih in osmih letih izkušem lahko povem naslednje. Sorazvoj ima še vedno dualistično naravo. bolj se osredotoča na obvladovanje migracijskih eh, eh, tokov in pa na razvoj države izvora. Kar pa zadeva številke iz prve in druge faze, pa lahko opazimo, da je bilo eh, realizirano 416 projektov med 2003 eh, in 2005 in eh, potem eh, okoli 40 eh, med 2005 in 2006. 300 eh, projektov za gospodarsko integracijo in pa precejšnje število eh, misij, tako strokovnih kot drugih med Francijo in Malijem. Financiranje je zagotavljal Eh, posebni sklad za eh, prioritetni razvoj. 25 eh, odstotkov so prispevali sami imigranti, 8 odstotkov pa drugi partnerji zlasti decentralizirano sodelovanje. Druge določbe so ostale teoretične, čeprav je bilo predvideno tudi vlaganje na, na daljavo, potem posebna hranilna knjižica, o kateri se je odločalo leta 2006. Na podlagi teh izkušenj moramo razmišljati o spremembah in moramo razmišljati o tem, kako bolje izpolniti pričakovanja, ki jih imajo države izvora. Izkušnje, ki smo jih imeli dosedaj, kažejo, da Evropska unija lahko igra vlogo katalizatorja, da gremo še dlje. Pojasniti je treba določene vidike v koncepciji in percepciji sorazvoja, pojasniti cilje, vsebino in pa samo obliko javne politike sorazvoja. Bolj je treba sorazvoj usmeriti k produktivnim sektorjem, kajti eh, kreativni sektor je tisti, ki ustvarja eh, tudi eh, delovna mesta. In naš cilj je doseči večjo koherentnost. Kar eh, zadeva centar, o katerem naj vam povem nekaj besed, to je centar, ki ga je odprl komisar Louis Michel in sicer 6. oktober 2008 v Bamako. Ta centar temelji na izjavi eh, konference iz Rabate 10. in 11. Eh, julija 2006 in konference iz eh, Tripolija, ki je bila tudi leta 2006. To je pilotni center. Lahko bi bil del mreže podobnih centrov v Zahodni Afriki. E, proračun si žema je 2 milijona evrov. Sporazum o financiranju je bil podpisan 20. oktobra 2007 v Bamako. In uh, cilji so uh, naslednji boljše poznavanje eh, migracijskih tokov, kar pomeni tudi podatkovno banko, sprejem in informiranje ten spremljanje potencijalnih eh, migrantov in tistih, ki se vračajo, informiranje o pravnih pogojih eh, migracije in o preventivi oziroma preprečevanju nelegalnega preseljevanja. Četrtič, valorizacija eh, eh, človeškega, finančnega in tehničnega kapitala. Da bi te naloge si žem lahko izvedel, mora delovati v sinergiji z drugimi institucijami, eh, tehničnimi institucijami v Malijo, to velja zlasti za ministerstvo, upravne službe, mm, agencijo za poslovanje, sodelovati pa mora tudi z donatorji in medvladnimi organizacijami predvidena je tudi evalvacija dejavnosti, ki jih bo center izvajal, ampak tri mesece po ustanovitvi je še prezgodaj, da bi lahko uh, govorili o konkretnih rezultatov. Projekt pa je bil predviden za tri leta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Jara. In še zadnji govornik je gospod John Battle iz Združenega kraljestva mnogokrat sem ga srečal, ko je bil minister za zunanje zadeve. Zanima ga razvoj, sedaj pa je tudi predsednik Velike Britanije oziroma njihovega oddelka za zunanje zadeve. Hvala. Sem predstavnik spodnjega doma, ki nadzira delo ministra. Kot odgovor na pogovore, ki smo jih imeli do sedaj, želim pa udariti, da ne bi bil v parlamentu, če, ga, če me ne bi izvolila moja soseščina. In zato želim tako uvesti v to nek realizem. Moja soseščina je klasična soseščina lica, sestavljajo jo usposobljeni in više usposobljeni delavci, ti so prvi, ki izgubijo delovna mesta. Število migracij se je med letoma 2000 in 2008 povečalo iz 7 na 12 odstotkov, v moji soseščini je to 20 odstotkov in v bliž, moji bližini obsta 26 jezikov. Moje mesto je bilo zgrajeno v 19. stoletju, gradili so jo irski delavci, tudi moja družina. In ne bi ga bi bilo tam, če ne bi bilo tekstilne revolucije in tako naprej. To so ljudje, ki so prišli iz Karibov, zaradi njih je naš javni sistem deloval, bus, avtobusi, javni prevoz in tako naprej. In danes moje volilno okrožje, če bi šli migranti domov, tisti, ki negujejo naše starejše, bi imeli zaradi tega velike težave. Oni so zdaj tukaj in če bi jutri šli domov, bi imeli velik izziv. Zakaj omenjam svojo soseščino? Zato, ker menim, da koherenca politike ni nikjer, ne na lokalni ravni, na nacionalni ravni ali na mednarodni ravni. Moji voljivci zahtevajo koherenco politike, kajti dovolj jim je protislovi povsod, ki ne dajo rezultatov in predpričati moram svoje voljivce, da je to pomemben dejavnik in strinjam se z komentarji, namreč, da v Britaniji še naprej izvajamo proračun za pomoč, v zadnjih desetih letih smo ga še povečali, ampak vrniti se moram domov k svojim voljivcem in jim povedati, zakaj gre del njihovih plač v pomoč. In to razpravo želim voditi v razpravo o proračunu za pomoč. V našem, smo v našem odboru smo napisali poročilo, namreč kako bodo Migracije lahko delale v smeri zmanjševanja revščine. To je bilo leta 2003. Kaj smo delali zadnjih nekaj tednov, vzad, glede na finančno krizo? Klicali smo zunanje ministre in tudi voditelje drugih strank, če bo prišlo do spremembe stranke, namreč, da bi še vedno kovali železo, da ne bomo zmanjšali proračuna za pomoč. In ponosen sem, da lahko povem, da smo to dosegli. In to je del sosedske politike in zaradi tega lahko, se lahko vrnem na to, da je celotno vprašanje migracij treba razumeti pozitivno, kakor zadevo, ki ima korist za vse. In to želim povezati s sorazvojem in partnerstvom. Vzajemne koristi. Lahko vam povem, kolikšno koristi je imela Britanija. Oni več prispevajo k našemu gospodarstvu, kot jemljajo od njega. 6 milijard, če bi zapustili naše gospodarstvo, bi bilo še v večji krizi. Zato moramo biti torej pozitivni v zvezi s tem, vendar potrebujem podporo svojih voljivcev in izziv je, da se vprašamo, ali lahko pri ponovnem razmišljanju o globalni krizi ustrajamo, da migracije niso ne nov pojav, niti niso neuspel pojav, niti niso nadomestek za karkoli, ampak mislim, da imamo veliko migracij tudi v državi. Nekdo danes jutraj je rekel, ne podcenjujte selitve v mesta. Sedaj smo urbani planet, ne ruralni planet in 50 milijonov evrov proračuna Britancev gre torej po, v Indijo, da pomaga tistim, ki so se priselili v mesta tako lahko torej povežemo to vse skupaj. Imamo torej razvojno razsežnost migracije, ampak kako bomo to vključili v vse skupaj? Naš sklep uporočilo je bil, da dobro uravnotežene, dobro upravljene migracije so lahko zelo koristne in politično pomembne zaradi povezav, ki jih ustvarja med državami. V preteklosti smo migracije obravnavali kot stikalo za vklop in izklop. Sedaj jih potrebujemo, pridite, imejte se lepo, potem pa vas odslovimo. In to je problem mešanih sporočil, ki jih vidimo oziroma ki jih ljudi, ljudje sprejemajo kot nekoherenca politike. Naši ljudje pravijo, ali lahko prosim ločujemo med migracijami in iskalcimi azilov. Devetletnik v šoli v moji sosiščini je, rekel, je rekla, da je imela prijateljico, In rekla je, gospod Betol, vi ste naš poslanec, ali lahko rečete tisku, da azil zadeva ljudi, ki jih mučijo in izženejo slabe vlade in to nima nobene veze z migracijami, ki bi morale zadevati pošteno trgovino. To je rekla devetletnica migracije in trgovine. Moram reči, da mediji tukaj povzročajo še več zmede in ne razjasnjujejo stvari. Ljudje omenjajo plačila nazaj v države, da sedaj je teh plačil manj, vendar mislim, da bi ta plačila treba morali vključiti v razvojne politike, zato da se dobro naložijo v partnerskih državah izvora. Drugače ne bomo imeli povezave med temi plačili in razvojem. To smo odkrili v svojem poročilu, ko smo preučevali, kam gre denar. In cel, vse skupaj tukaj je da moramo ugotoviti, kako bi to vključili v proračun in da zgradimo sposobnosti in vsi centri za izobraževanje bi morali biti ključ tega, to je postopek, ki ga moramo dobro upravljati. Drugo vprašanje je naslednje. V moji sosveščini je to močna stvar. Treba imeti jasne politike za koherenco, za zakonite migracije, vendar treba je tudi boriti se proti nezakonitemu priseljevanju in tihotapljenju z ljudmi potem pa krepimo pravice migrantov z zakonodajo in z izvajanjem zakonodaje, pa tudi z dostopom do socialnih storitev. In to v moji državi pomeni, da moramo rešiti tiste zadeve, tiste ljudi, ki jih pripeljajo sem v našo državo drugi zaradi kmetijstva. In še eno vprašanje, zakaj poudarjamo začasne migracije? in dvosmerni tok in spodbujanje migrantov, da se vrnajo domov. Ne gre za to, da pošiljamo migrante denar oziroma nazaj v države izvora, ampak da jih vključimo v svoje razvojne politike, zato da tukaj gre za resnično partnerstvo in da vidimo, da delujemo za medsebojno korist in to bi lahko bila ponovno oblikovanje odnosa med severnom in jugom. Še nekaj dobrih novic. Več zdravnikov iz Malavije v Manchesteru kot v Malavijo in dobre novice so, da smo to sedaj rešili, ampak program imamo z Malavijem, da okrepimo zmogljivosti javnega sektorja v Malaviju, imamo nujni program za zdravstveno storitve v Malaviju, ki bo potrojil število zdravnikov v Malaviju in širimo sposobnosti za usposabljanje in imamo tudi više plače zaradi plačil Britancov. Torej zdravniki v Malaviju imajo više plače zaradi tega, ker davke plačujejo Britanci. Imamo 50 odstotkov zdravnikov več, naprimer, v Malaviju kot pred štirimi leti. Predlagam, da bi bilo partnerstvo drugačno, če se soočimo z izzivi. Koherenca politike je torej zelo potrebna. In mislim, da se v naši državi oddelki zaprejo v silo vse. Imamo odlična poročila, naprimer, ampak to žal ne pride do ustreznih rok. Zato pošiljamo ven mešane signale in to moramo začeti početi na lokalni ravni, ne samo v Britaniji in v moji državi, ampak tudi v državah izvora. Torej, ponovno bi morali razmisliti o tem, kako so vse te politike povezane. S tem bom zaključil. Rekl sem, da obstaja nevarnost. Ne samo, da ne bi migracijo vključili v razvoj, ampak da bi celotne razvojne cilje izključili iz naših razvojnih agent. In našemu premijeju sem poskušal dopovedati, da je sedaj čas, da brezposobnost, revščino in premajhno zaposlenost uvrstimo na gospodarske dnevne rede, na lokalni ravni, na mednarodni ravni in na nacionalni ravni. To je izziv ne pa, da poskušamo rešiti banke. Morda bi morali razmisliti o gospodarstvu na novo. Pri tem pa bi lahko razvili nekakšno usmerjenost so razvoja in potem bi lahko na podlagi tega razvili nekakšne odnose 21. stoletja, lahko bi razvili trajnostna gospodarstva in ne bi bili odvisni od tega, da so ljudje revni, potem pa se selijo iz enega konca sveta na drugega. Imamo sedaj možnost, v tej veliki finančni krizi, da rev, revnih ne pustimo samim sebi, ampak da jih postavimo v središču našega političnega razmišljanja. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Govornikom sedaj pa bom dal besedo. Sedaj bom dal besedo kolegom, ki so za njo zaprosili, kar precej jih je, približno deset, vseh skupaj, in vas prosim, da spoštujete strogo pravilo, nič več kot dve minuti. Prvi je gospod Maksimos Čarakopolos. Prosim, imate dve minuti. Hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil za pobudo za današnjo konferenco. Tema današnje konference pogosto zadeva ljudi, ki živijo na jugu in na vzhodu in ki se pogosto soočajo s hudimi težavami, predtem, ko iščejo boljše življenje. Obstaja gospodarsko preseljevanje in ti v državah, kjer najdejo delo, pravzaprav najdejo raj v primerjavi z državami izvora. Zonanje meje Evropske unije postajajo vedno bolj zaprte, zato da bi zaustavili takšno priseljevanje. To pa ne pomeni, da obstaja kakšna boljša možnost za zaščito meja. Zaradi geografske lege Grčije smo mi prva ali vsaj ena od prvih držav Evropske unije, kamor se stekajo migracijski tokovi. To je povedal že gospod Mauro Matis in dejal je, da bi se morali zato boriti proti razlogom za priseljevanje, torej izkoreniniti je potrebno revščino in lakoto. In to je pravzaprav smisel. Države izvora morajo dobiti trajnostno gospodarstvo in trajnostno rast. Gospe in gospodje, globalna finančna in gospodarska kriza tudi v zahodnih državah pomeni, da so pred nami novi izzivi in da v Evropski uniji potrebujemo novo politiko. Ta politika bi morala ostav, ustaviti val ksenofobije in ta se bo razrasla, če ne bomo uvedli primernih ukrepov. V zadnjih tednih se je zgodilo, da so tudi številni evropejci izgubili delovno mesto ali pa se bojijo, da bodo izgubili svojo delo, svoje delovno mesto zaradi globalne krize. Verjetno se bo priseljevanje zaradi brezposelnosti še okrepilo.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

razprava, ki pravzaprav poteka na dveh ravneh. Prva raven je tista, ki so jo dobro analizirali strokovnjaki. In to smo slišali že od prejšnjih govornikov. Govora je bilo tudi o svetohlinstvu v povezavi z priseljevanjem. pojav priseljevanja je zelo pomemben pojav. Kajti to bo spremenilo naše gospodarstvo, našo demografijo in tudi našo demokracijo. Ta daljnosežni pojav je takšen, da ga je komaj obvladati. V Italiji se soočamo s številnimi problemi. Pri nas imamo 4,5 milijona priseljencev, ki prihajajo zunaj Evropske unije. In deloma so to tudi ljudje druge ali tretje generacije. Problem Italije je podoben problemom v drugih državah in to pomeni sledeče. Po eni strani so pri nas zakoniti in nezakoniti nezakon, eh, priseljenci, pa tudi nezakoniti priseljenci. Leta 2008 se je njihovo število v primerjavi z letom poprej povečalo za 60 odstotkov. Torej, soočiti se moramo s številnimi problemi. Težave, ki so povezane s priseljevanjem, vedno vodijo tudi k ksenofobiji in tudi to moramo obvladati. Če spregovorim še o finančni krizi, potem se moramo soočiti z realnostjo. Ne smemo si zapirati oči pred realnostjo. Povsem jasno je, da so najšipkejši člen v našem gospodarstvu priseljenci in oni so prvi, ki pristanajo na cesti. Pripričana sem, da bi predlog, ki ga preveva zdrav razum, kot, ki ga je predložil predsednik eh, Svetovne banke, namreč, da bi ustanovili določen sklad. Dobar. Hra... Torej, eh, lahko bi ga napolnili za, samo, za nič celih sedem odstotka konjunkturnih paketov, ki se sprejemajo. Mislim, da je ta predlog odličen, kajti to bi pomenilo pomoč za a, eh, državo razvoja in za najrevnejše. Hvala. Ma Gospa Kabelo Mafura iz Lesota. Ah, eh, gospod, gospod se opravičujem, pravi predsedojoči. Eh, eh, Ko sem slišal povabilo za to delavnico, je bil moj prvi odziv, kdo to vabi in zakaj. vprašanja so takšna, ki so že dolgo znana. Zakaj torej sedaj? Upam, da bo dogovorniki lahko odgovorili na to. To želim postaviti, to vprašanje, kajti davkoplačevalci nas vedno obtožujejo, da samo govorimo na teh konferencah. Upam, da to ni samo ena od teh konferenc, na katerih govorimo in potem, jo, ko bomo končali, jo bo vlada nekam utaknila. Vedno me zanima, kaj prečakujemo od tega, kaj bo sledilo. Gospod predsednik, vem, da imam samo dve minuti na voljo, ampak vedno pravimo naslednje v zvezi s priseljevanjem in sicer plačila delavcev nazaj v domače države. Če dobro pomislimo, denar gre potem nazaj v državo izvora. In če analiziramo ta plačila, kam gredo? Gredo samo državam. Ne za razvoj, ampak za kaj? To sled za tem denarjem se izgubi in vlada mora potem usposobiti novega človeka in vlada to izgubi. Pris, Zamišljajte si v Afriki, kjer je veliko virusa HIV, virusa oziroma AIDS-a in tako naprej, kakšne so socialne posledice. Ne pomislimo na to, pomislimo samo na nakazila v države nazaj. To je potem namenjeno državam v Evropi, ki so dobro razvite, ampak v Afriki jim pravimo izseljenci oziroma ekspati v Evropi pa jih imenujejo delovci in priseljevanci. In zelo so potrebni, če jih ne bi bilo, ne bi storili nič, ne bi nič dosegli. To se dogaja že predolgo, nič pa ni bilo storjenega v zvezi s tem. Veliko stvari še je, naprimer, gospodarski zakone, socialni status družin. Hvala. Hvala. In se opravičujem za, ta, za to prekinitev. Sedaj dajem gospodu Carlote Margvesu z Portugalske. Dobar dan. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu in Evropski komisiji za organizacijo tega sestanka. Mislim, da je trenutek za to konferenco ravno pravi. Govorimo o bratskem sodelovanju med ljudmi, zato da bi lahko obvladali vsakršne krize, okoljsko krizo, gospodarsko krizo, finančno krizo in krizo prehrane. In vse te krize imajo vpliv na priseljevanje. Potrebno je sodelovanje, tudi kohezija politike med različnimi državami mora biti okrepljena. Isto velja za sodelovanje med različnimi celinami. Nekatere države so se odločile za protekcionizem, ampak to je napačna smer, kajti potrebujemo pomoč od zunaj, da bi lahko preživeli. Portugalska je država priseljen, je izseljenska in priseljenska država. Pet milijonov Portugalcev živi v tujini. Priseljenci pri nas so naprimer portugalski priigrali tudi olimpijske zlate medalje in to so priseljenci tudi iz Afrike. In sedaj prihajam k najpomembnejši točki. Vlaganja Evropske unije v tretjih državah so pomembne. Izvedli smo nekaj eh, projektov, ki imajo jasne gospodarske in socialne vplive. Drugi projekti so dobri za razvoj. Zlasti imam pri tem v mislih evropski projekt. V Afriki, s katerim smo naprimer zaščitili tropske gozdove in pri katerih smo državljane opozorili na problematiko tropskih gozdov. Presenetljivo je, če naprimer v državi, kjer je toliko sončne energije, naprimer v kakšni afriški državi, da se, te, da se ta energija enostavno ne izrablja. Nek evropski poslanec je o tem že spregovoril. To smo obravnavali tudi v portugalskem parlamentu. Ogotovili smo, da um, torej Šrilanka prideluje čaj, uh, to je torej uh, bio pridelava. Uh, hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Odefe Osomo iz Nigerije, prosim, ima besedo. Oui. Ga ni tukaj. Gospod Osomo, ste tu? Ne. Ta trenutek. Zato dajem besedo gospodu Pimenti, Portugalska. Gospa Pimenta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Lepa hvala, gospod Dobri. Čestitke Evropskemu parlamentu in uh, OECD-ju za to konferenco. Ta konferenca je bila organizirala v trenutku negotovosti in globalne gospodarske krize. Ne smemo pozabiti, da so izjevi, z kateri, z izjivi, s katerimi se soočamo, velikanski. V prihodnosti bomo gotovo morali poiskati nove poti. Vsi vemo, da je priseljevanje globalni pojav, to je naš skupni izziv. Zato nam ne preostane drugega, kot da še naprej podpiramo države v razvoju in sprejemamo politične ukrepe na usklajen in koherenten način in sicer na področju upravljanja priseljevanja. OECD je pred kratkim opravila analizo prisel, politike preseljevanja na portugalskem in OECD je dejala, da ima Portugalska dobro politiko. Stoletja so se Portugalci izseljevali iz države, ta hip pa se k nam priseljujejo izseljenci. Zato moramo izvajati tudi primerne politike in veseli smo, da je OECD naše, našo politiko ovrednotila kot pozitivno. Dobili smo tudi priporočila. Zlasti gre uh, tu za sledeče portugalska olada bi morala vključiti, boljše vključiti socialne partnerje, ko gre za politiko preseljevanja, zato da bi izboljšali integracijo. Poleg tega je OECD predlagala, da bi Portugalska izboljšala pogoje za življenje priseljencev. Poleg tega bi bilo potrebno spodbujati podjetništvo. Vsi doživljamo gospodarsko krizo, ampak Portugalska bo resnično poskušala še naprej izvajati to, kar ji je OECD priporočila in ponudila kot dobro prakso. Kaj ti, gospod predsedojoči, želimo si solidarnejšo družbo in multikulturno družbo. Hvala. Hvala, gospa Pimenta. Gospod ali gospa Williams iz Sešelov? Gospod. Hvala, gospod predsedojoči. Zelo pozorno sem poslušal vse govornike. Res je, dobro poznajo to tematiko, tega ne zanikam. Ampak naj skušam povezati Sešele s tem, kar je bilo rečeno. Eh, Sešeli eh, imajo visok BDP. Eh, in zaradi tega nimamo pravice do pomoči. Zakaj pa smo potem morali toliko denarja si sposodili, da smo zagotovili gospodarsko in monetarno stabilnost? In to ni lahko, kadar eh, ste uvoznik, neto uvoznik hrane in energije. In eh, mednarodna skupnost je spregledala našo ranljivost v, v okviru razvojne agende. Kakšne upanje pa bi sicer imeli, saj prihaja do prevelikega zavlačevanja pri sprejemanju odločitev? Kakšno upanje imamo takrat, ko vidimo, da v partnerstvo ni dovolj zaupanja in preveč eh, strahu? Ali bi se enkrat lahko dogovorili o tem, da se sprejmejo realnost, da se zagotovi spoštovanje vladnih institucij in da se eh, neha govoriti in da se začne delovati. Relevantna vprašanja, gospod predsedojoči, so naslednja. Ali obstaja globalna obveza, da se res soočimo z globalnimi problemi, da bi tako lahko eh, obladovali eh, migracije? Ali obstaja eh, privrženo za zmanjševanje revščine v okviru teh partnerstv. Kakšni konkretni akcijski načrti so pred nami? Kaj je dogovorjeno na globalni ravni, da se soočimo s krizo in z nevarnostjo? Ali obstaja konsens za nadzor in obladovanje migracij? Kaj več bi še lahko naredili? Ali smo pripravljeni narediti še ta dodatni korak, da bomo res eh, kaj spremenili? Ali si sploh upamo ali si upamo zagrabiti eh, bika za roge. Bodimo odkriti, ali res obstajajo enaki pogoji za vse. Dajte nam pravo pomoč, da bomo lahko imeli še naprej zelene pašnike, čeprav ni nujno, da bodo ti pašniki bolj zeleni, zeleni od vaših. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospod William. Vesel sem, da so vaše vprašanja namenjena panelu. Sedaj pa dajem besedo gospe Santani iz Španije. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Prihajam iz kanarskih otokov. In eh, kanarske otoke ste že večkrat omenili smo zelo blizu afriškim državam. In ne vem, kje vladajo večje razlike na področju svobode in a, a, plač, kar se ti, a, kot, kot ravno pri nas. Danes ljudje, eh, priseljenci prihajajo na Kanarske otoke, včasih pa smo eh, bili mi priseljenci. Ljudje prihajajo k nam zaradi lakote in gospodarske stiske. Boriti se moramo proti razlogom za priseljevanje. Zato potrebujemo obsežne politične okrepe in sodelovanje. V državah izvora, pa tudi v tranzitnih državah, moramo biti dejavni. Vsi smo odgovorni. pozivam tudi k temu, da bi v državah, kjer ni pravnih predpisov, te uvedli, kajti v nekaterih državah eh, priseljence obravnavajo zelo nedostojanstveno. Razvojni cilji tisočletja so od nas še močno oddaljeni, ampak nihče nas ne sme odvrniti od izpolnevanja teh ciljev. In španska vlada se si zato zelo prizadeva. Mislim, da se moramo, si moramo prizadevati za to, da bi pomagali, da bi zaščitili najrevnejše in najranljivejše. Prva polovica leta 2010 bo Španska prevzela vodstvo in morda bo kriza takrat drugačna, ampak poskušati moramo še enkrat povdariti dosego razvojnih ciljev tisočletja in njihov pomen. V Španiji imamo načrte za integracijo oziroma načrte, da bi se državljani preko državljanstva vključili v družbo. Imamo pa tudi načrte za čas po leto 2009 in 2011. Ne moramo izhajati iz tega, da je problem rešen, dokler se gospodarstvo ne izboljša. Sicer pravzaprav ne bomo ne zmanjšali revščine in ne dosegli razvojnih ciljev tisočletja. Za zaključek bi rada povedala še to. Zelo sem vesela, da smem živeti v Evropi. Tukaj me zakoni ščitijo in želela bi si, da bi vsak državljan sveta v prihodnje dobil to pravico. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo gospodu, mislim gospodu, gospodu Kiresu iz Polskega senata. Gospod Kires. Hvala, gospod predsedujoči, sem iz Poljske. Iz države, ki je postala članica Evropske unije leta 2004, skupaj z drugimi. Naj govorim v svojem maternem jeziku, kajti mislim, da uh, se bom lahko bolje izrazil. Ta konferencija odnosi se v tej časti do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 E, i senacie nie tylko w hiszpańskich cortezach ale również e, Zato moramo narediti vse, da uskladimo svoje napore na vseh ravneh, ne samo na državni ravni, ampak tudi na drugih ravneh, tudi na ravni mest. E, tu je še en problem in to so migracije med severom in jugom. Danes se moja država sooča tudi z migracijo med shodom in zahodom. Poljska je postala država tranzita, je med državo izvora in končno namemno državo. Za veliko uh, vietnamcev, kitajcev in drugih uh, e, in migrantov iz azijskih držav. In s tem problemom se bodo morali soočiti tudi drugi uh, evropejci. Gospod Bertl, Prav imate. Sodelovati moramo ne med seboj, ampak moramo sodelovati s svojimi javnostmi. Ko sem danes prihajal sem, sem videl sliko nekega britanskega mesta. Tam so eh, delavci demonstrirali proti polskim delavcem, ki zasedajo njihova mesta. Ampak med tistimi, ki so protestirali, so bili tudi Poljaki, ki so zaposleni v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kires besedo dajem zadnjemu prijavljenemu govorniku, gospe Lil iz Nemčije dajem besedo. Ja, dank, Hvala lepa. Lalis je moje ime, ampak dobro lahko me imenujete tudi tako. Želela bi opozoriti na sledeče za Nemčijo je 50 let eh, migracijske politike. In politika preseljevanja je danes eh, del razvojne politike. Danes pogovarjamo. Eh, danes se pogovarjamo o tem. Rada bi upozorila na dve točke, o katerih se vroče razpravlja v Nemčiji. Z vidika države sprejemnice je pričakovanje prebivalstva takšno, da rečemo, v nekem trenutku morajo iz um, gostujočih delavcev postati državljani z vsemi pravicami. Za nami je torej 50 let priseljevanja in pričeli smo za gostujočimi delavci, danes pa govorimo o krožni migraciji. Sprašujem se, ali ne natikamo novih uh, oznak na že stare uh, migracijske eh, vzorce, ki so se že obnesli. Razmisliti moramo o tem, da ne bomo še enkrat ponavljali starih napak. Druga točka pa je uspeh priseljencev. In ta prihaja z prilagoditvijo. Če bi si predstavljala, da se, da so ljudje v novih državah nenehno ukvarjajo s tem, kako bi lahko pomagali državam izvora, potem sploh nimajo energije, da bi se znašli v novi državi in se tam prilagodili. Torej, če ljudje prihajajo k nam, potem bi morali postati državljani, počutiti bi se morali dobro in nekega dne bi se morali počutiti v Nemčiji doma in ne bi smelo biti tako, da ne nehno računajo s tem, da se bodo nekega dne morali vrniti domov kot dobro usposobljena delovna siba in pomagati doma. Mislim, da bi morali eh, vso to problematiko gledati tudi iz tega vidika. Mislim, da bi da, da se diskriminacija dogaja ravno tam, kjer se prisiljenci ne morajo asimilirati in vključiti v družbo. Hvala. Si, Najlepša hvala, gospa. In oprečujem se, ker sem zamenjal vaš priimek in imen. Sedaj dajem besedo gospodu Daytonu Johnsonu in ostalim članom tega panela, da oblikujejo uh, nekaj zaključkov. Vsi skupaj imate 12 minut na razpolago. Dobro na voljo imamo zelo malo časa, zato bom vsakega govornika vprosil, da spet spregovori za največ dve minuti in da bi bili pošteni, bomo šli v obratnem vrstnem redu, kot smo šli na začetku. To pa pomeni, gospod Bethel, da imate sedaj vi besedo. Mikrofon, prosim. Da bi okrepili sporočilo, ki sem ga želel podati, je, da, da če si ogledujemo globalne strategije za pomoč in fiskalne strategije, potem moramo ugotoviti, kako migracije vključiti v te strategije in to moramo spraviti v okvir teh strategij čim prej. Drugi komentar pa je, da ponovim to, kar je povedala, povedala nemška kolegica, mislim, da potrebujemo dinamiko, mislim, da to ni sebično, mislim, da je, je gre za to, da dajemo pravice državljanom in delamo tudi na razvojo. In če bi to storili, bi lahko odprli več političnega prostora za gibanje in tragedija je, da dobro premikamo storitve in blago in tudi denar se dobro premika po svetu, ampak kar zadeva gibanje ljudi, pa smo bolj zadržani v 20. stoletju. In v 21. stoletju bomo morda našli boljše načine, da jim to omogočimo in damo tudi pravice kot človeškim bitjem, obenem pa bi lahko zagotovili, da ima več ljudi pravico do dela in sodelovanja v družbi in da svoje družine spravi na neko dostojno raven. Tako bomo lahko združili sever in jug, Ne bomo več dojemali, da sever pomaga jugu, ampak se bomo drug od drugega učili in skupaj rasli v 21. stoletju, kajti to bo v korist vseh. Hvala. Hvala lepa. Gospod Diara, dve minuti. Oui, merci. Euh reveriram, prosim. Euh, Hvala. Naj se vrnem na vprašanja, ki so bila postavljena v dvorani, o katerih smo razpravljali danes dopovdne in danes popovdne. Veliko govorcev je reklo, da je treba prenehati se s tem svetohlinstvom, s hipokrizijo, ko govorimo o vprašanjih eh, imigracije. Jaz pa mislim, Mislim, da je treba nehati diabolizirati vprašanje imigracije v nekaterih državah. Treba je vlogo imigracije predstaviti v pozitivni luči, tako na eh, lokalni ravni kot na eh, nacionalni in mednarodni ravni. Vlogo in delovanje imigrantov je treba predstaviti v pozitivni luči za nekatere države. Eh, Zelo sem vesel, da sem slišal v tej dvorani predstavnike eh, Italije, Portugalske, Španije ki so rekli, da so bile to države v preteklosti emigracije, sedaj so to države imigracije. To pomeni, da je vprašanje migracij temeljno gospodarsko vprašanje, ki je tudi povezano temeljno z razvojo. Se ni iz veselja, da bi ljudje šli drugam. To je eh, vprašanje, ki je gospodarsko vprašanje, povezano s problemi razvoja. In zato bi želel, da razmišljamo v tej smeri, da razmislimo, kako med Evropo in Afriko lahko harmoniziramo te pristope, kako zagotovimo to skladnost, to koherentnost politik,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 o mojih poročilih, ampak tudi v poročilih mojih kolegov, smo v odboru za razvoj enotnega mnenja. Razviti moramo šole tam, kjer ljudje prebivajo. Poskrbeti moramo za to, da otroci lahko hodijo v šolo. Večina jih ostane nepismenih. In to zato, ker nimajo dostopa do informacij in navadno ne berajo časopisov. In edino, kar je tem ljudem dostopno, je pravzaprav radio. Nekaj o kapitalu. Na univerzitetni ravni in drugih ravneh se eh, ljudje vračajo v države izvore. Odbor za razvoj je, se je ukvarjal z medijskimi kampanjami. Obstajajo oddajniki, ki pošiljajo novinarje v države v razvoju, zato da bi tam spodbudili oziroma podpirali lokalne medije in lokalne novinarje, zato da bi ti dobili dostop do informacij iz sveta. Hvala lepa. Hvala, gospod Dembi. Hvala. Nacionalni parlamenti morajo izvajati odprte in pregledne procese v zvezi z imigracijami. Ni dobro da samo, da zatremo ksenofobične občutke, naprimer v moji državi, parlamenti in poslanci morajo vzpostaviti procese v javnosti, ki jih razume javnost, pa tudi mediji, in v njih razložiti razloge, zakaj, so, zakaj je priseljevanje dobro in koristno in zakaj niha. Gospod Akogun oziroma gospa iz nemškega parlamenta je imela prav, ko je govorila o vprašanju trajnega državljanstva in tako imenovanega gastarbajterstva. Zato je bila predstavitev Manpowerja tako zanimiva, kaj te po mojem mnenju so migracije samo en način gastarbajta oziroma dela v tujini. To ne zadeva samo gospodarskih okoliščin in to ni samo ena rešitev, ampak ena večjih, kar zadeva mojo državo. Zdi se mi zanimivo, da če bi bil tretje generacijski turk, ki živi v Nemčiji, da bi me prisilili, da grem nazaj v Ankaro ali Istanbul, kjer nikoli nisem živel. Treba je torej po, posebej v Evropi vzpostaviti pravila, v skladu s katerimi bodo ljudje vedeli, da če pridejo v državo, živijo v skladu z zakonom, da potem po nekem obdobju postanejo državljani. Nekateri se bodo želeli vrniti, zagotovo je, obstajajo ljudje, ki se bodo želeli vrniti in potem, naprimer, želijo biti zdravniki v Maliju ali v Sierra Leone, ampak tisti, ki so tukaj, ne moremo reči, da jih bomo enkrat prisilili, da se vrnejo, moramo imeti racionalen, logičen proces, s katerim se javno strinja. Hvala. Hvala lepa. Sam bom porabil še preostanek časa s tremi pripombami. Ne bom povzel, ampak bom samo poudaril tri teme, ki so se mi zdele pomembne danes popovdne. Kar zadeva razvoj in odnos z mednarodnimi vprašanji. Večino stvari smo pokrili, gre za nakazila v domače države, beg možganov, težave z neprijavljenim delom oziroma neprijavljenimi nelegalnimi preseljevanjem, diaspora in tudi odnos s pomočjo uvedli smo tudi tri nove preobrate in sicer klasični problemi koherence politike za razvoj. To pomeni, politične odločitve, ki smo jih sprejeli, imajo vpliv še na kaj drugega kot na razvoj, ampak vplivajo tudi na razvoj, naprimer politika, trgovinska politika in podobne politike. Naprimer, tukaj smo govorili o poročilih, ki ne pridejo v prave roke in gospa Hrbke se je tudi na začetku povedala, nekaj v zvezi s tem. Gre za deljenje informacij ali moramo tukaj rešiti institucionalne probleme, da se bodo ljudje pogovarjali in ne le pogovarjali, ampak dobili tudi, dosegli tudi nek sporazum in stopili v stik s svojimi volilnimi okroži. Naslednja tema zadeva specifična vprašanja koherence, ki so se pojavila pri razpravah o migracijah. Teh je veliko, naprimer napetost med potjo do državljanstva in sprave, v nasprotju z mehanizmi za spodbujanje krožnih migracijskih tokov in tako naprej. Mislim, da na podlagi vseh vprašanj, ki so se tukaj pojavila, so migracijsko specifični cilji naslednji. Eden je napetost med zmanjševanjem revščine kot cilj za pomoč in zmanjševanje revščine kot enen od glavnih vzrokov za migracije vsi seveda vedo, da bi zmanjšanje revščine moralo pomagati tudi ciljem pomoči in ciljem priseljevanja oziroma migracij, pa tudi pri, pri tem, da bi blažili migracije. In gospa Hefkens je imela tudi prav, ko je rekla, da migranti večinoma niso iz najrevnejših držav in da v državah izvora niso najrevnejši. Gre torej za neko neujemanje med mednarodnim razvojem dogodkom oziroma med, mednarodnimi migracijami in mednarodnim sodelovanjem. Gre torej za neko neujemanje med temi političnimi sferami in to je eden od izzivov za koherenco politike. Eno od specifičnih vprašanj, kar zadeva koherenco politike, je vloga diaspore in so razvoja. Gospod Mauromatis je pozval, da bi na novo razmislili o tem, kako pomagamo najrevnejšim državam. In mislim, da gospod Diara v zvezi s pobudami za sorazvoj je imel odlične primere tega, o čem smo govorili. Diaspora je področje oblikovanja politik, ki ne obstaja v drugih koherencah politik za razvoj, ko govorimo naprimer o kmetijstvu ali trgovini. In še tretja stvar je stvar, ki se ni toliko pojavila, ampak o kateri bi lahko razmislili in sicer zadeva vlogo poslancev in vlogo parlamentov. Kaj ti? parlamenti so mesta, kjer lahko najdemo rešitve za te probleme. Kako se bodo različne skupnosti začele pogovarjati? Naprimer, parlamenti imamo odbore za kmetijstvo, za trgovino, za mednarodne odnose in za mednarodne migracije in za vprašanje v zvezi s tem. Mislim, da je to lahko forum za deljenje informacij, pa tudi zato, da se zgodijo pogajanja. Parlamenti so tudi mesta, kamor pridajo diaspore in njihovi potomci. In tukaj lahko imajo svoj glas in dodajo nekaj svojega k razpravam o migracijam. In to so mnogi govorniki že lepo povedali. S tem sedaj zaključujem in hvala za vašo pozornost. Merci. Euh, merci. Najlepša hvala, gospod Dayton Johnson, najlepša hvala vsem štirim članom tega panela, ali vas lahko prosim, da vzamete svoj kartonček in greste nazaj. Kajti sedaj bomo imeli tu naslednji panel. Predsedoval mu bo gospod Xavier Pratsman, ki je direktor generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti. Potem eh, vabim tudi Juan Freila Cantona, Saro Kan, Mariso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 naj bi bil moderator v tem panelu in nekateri moderatorji menijo, da morajo sami prispevati k vsebini razprave, predsednik miri dvorano. Vsi vemo, da to ni res. Naloga moderatorja je, da so analisti kratki in zanimivi, zato imate vi možnost, da spregovorite. Zato imam to brutalno nalogo, da omejim vse govornike na 8 minut in bom, opozarjam vas, zelo oster pri tej zahtevi, kajti morate biti kratki. To bo težko, kajti, kakor veste, je ta panel zelo zanimiv, če si ogledamo trge dela. Takoj pa mislimo na stanje trgov dela v Evropi in v svetu in dejansko je stanje zelo slabo. Komisija ocenjuje, da bomo do leta 2010 izgubili 6 milijonov delovnih mest in če se nič ne spremeni, bo stopnja brezposobnosti v Evropi leta 2010 10 odstotkov. Naprimer, moja država Španija je že visoko nad to stopnjo. Trgi dela so torej zelo pomembno vprašanje in vprašanje je, kako priseljevanje vpliva na to, kakšna bo usoda priseljencev, kako lahko oni prispevajo k poti Evrope pri tem, da si opomore in kako lahko pomaga državam, v katere se priseljujejo. Sedaj pa dajem besedo prvemu govorniku, gospodu Kantonu. On je poslanec in je član odbora za razvoj in zanima ga še posebej lokalna razsežnost priseljevanja. Gospod Frajle Kanton, prosim, beseda je vaša. Lepo vas prosim, 8 minut začel vas bom motiti, če ne boste. Hvala. Poskušal bom, gospod predsedojoči. Poskušal se bom omeji, osredotočati na časovno omejeno priseljevanje in kako bi lahko to prispevalo k razvoju in k boju proti nezakonitemu priseljevanju. Govoril bom tudi o združenih pri, za priseljevanje in kakšen vpliv imajo. Pojav priseljevanja je izredno zapleten. To pomeni, da nujno potrebujemo dialog, da potrebujemo usklajeno delovanje in sodelovanje. V Španiji delamo na celostni integracijski politiki. To je politika, ki um, zajema države izvora in države gostiteljice. Vsi moramo sodelovati za razvoj, varnost in uh, integracijo. Poskušati moramo doseči globalno uh, ravnotežje. Izboljšati moramo zakonito preseljevanje in podpirati moramo države izvora. Zato bi morali povezati um, del, trg dela z uh, zakonitim priseljevanjem. Okrepiti pa moramo tudi nadzor zunanjih meja. Sodelovati moramo z državami izvora, zato da bi se skupaj lahko borili proti nezakonitemu priseljevanju. S pomočjo dvostranskih sporazumov moramo doseči, da bi v ciljnih državah upoštevali situacijo trga dela, ampak hkrati spoštovali tudi pravice delavcev priseljencev. Čas, časovno omajene delovne pogodbe niso nič novega. Vedno znova priseljenci le za določen čas prihajajo v države gostiteljice. Zato je pomembno ustvariti primeren politični pravni okvir, ki je temu prilagojen. Španska zakonodaja omogoča časovno omejene delovne pogodbe, ki se ponujajo priseljencem in sicer s pomočjo dvostranskih sporazumov, eh, podpisanih med Španijo in državami izvora. Ti sporazumi temeljijo na treh eh, eh, predpostavkah, torej pred izbira kandidatov že v državi izvora, potem izbor v Španiji, tu, potem uh, smo v stiku s uh, podjetji, ki zaposlujejo, Potem pa gre tukaj še uh, za podeljevanje viz, to je tretji element. Za rezultate te politike smo zadovoljni, ampak delovanje teh sporazumov moramo še izboljšati in okrepiti, izboljšati moramo postopke izvora. Zagotoviti moramo enake možnosti, preglednost in pa nediskriminacijo. Kandidatom moramo oziroma želimo omogočiti, da bodo razpolagali z vsemi informacijami ki so namenjene zakonitim priseljencem. Hkrati pa se moramo boriti proti nezakonitemu priseljevanju. Zlasti se moramo boriti proti eh, ponarejenim dokumentom in omrežjem oziroma mrežami ljudem, ki a, eh, se ukvarjajo z eh, tihotapljenjem ljudi. Ohrani, ohranjati moramo tudi družinske stike in ljudem oziroma priseljencem moramo omogočiti tudi razvojno pomoč. Države so pristojne za izbor. Zlasti se upoštevajo regije, kjer so potrebe največje. Zlasti izbiramo osebe, ki se lahko potem vrnejo v svoje države in jih obogatijo z novim znanjem. Sporazumi omogočajo, da so delovne pogodbe zakonite in da se spoštujajo um, eh, delovni pogoji, ki veljajo v Španiji. Delodajalci morajo plačati za prenočitev delavcev in pa za potne stroške. Obstaja dvojni mehanizem tudi za vračanje oziroma za ponovni sprejem in takšen pogodbe se podaljujejo za štiri leta. Če nekdo ostane dlje kot štiri leta, ima možnost, da dobi eh, dovolje, trajno dovoljenje za bivanje. Leta 2007 je prišlo 5000 žensk iz Maroka, iz podeželja, ki niso imeli nekakšne poklicne izobrazbe. Potem so delale v podeželskem sektorju. Tem ljudem poskušamo omogočiti stabilno delo in življenjske pogoje, poskušamo jih vključiti in poskušamo izboljšati njihovo poklicno usposobljenost in na ta način zvišati tudi delovno produktivnost. Želel bi omeniti še zadnji vidik. Rad bi spregovoril o praksi, ki jo najdete v priročniku Evropske komisije. Tukaj gre za uporabo migracijske politike. Gre za integriran projekt za toke priseljevanja v Kataloniji. To je program, ki obsega intenzivni tečaj za delodajalce, ki zaposlujejo oziroma za delavce, ki pridajo v državo gostiteljico. Torej, priseljenci se izbor, iz, izberajo na podlagi njihovega interesa za razvoj njihove svoje države izvora. Obstaja ustanova, ki zbere finančna sredstva in potem izvaja te projekte. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za to, kar ste povedali in hvala tudi za to, da ste bili zelo dobro umerjeni s časom. Naslednja govornica je Sarah Kahn, prihaja iz Norveške, sedaj pa je članica norveškega parlamenta in ima obsežno znanje v zvezi z priseljevanjem. Zato sem vesel, da vas bom slišal, kaj povedati o socialnih vprašanjih v svezi s priseljevanjem in sicer tudi ženske, kakšna, kakšen je delež žensk na trgu dela. Hvala lepa za to lepo predstavitev in hvala, da ste me povabili sem zelo. Zanimivo je, da sem lahko danes z vami tukaj v Bruslju, to je čudovito mesto, še posebej za me, kajte v Oslu je zelo, zelo, zelo mrzlo in sneži, sneži, sneži. Torej, za me je zelo uroče, da sem sedaj v Bruslju. In kar zadeva preoblikovanje družb, ključnost trgi dela, ki in to povzroča priseljevanje, še posebej pa kar zadeva priseljevanja spolov oziroma po, po spolih, to je pomembna tema v evropskih državah, pa tudi v združenih državah Amerike. To lahko, na to lahko gledam z vidika norveške, vendar vidim pa tudi lahko, kaj počnejo švedski, finski prijatelji, danski prijatelji in skandinavci imajo podobne izkušnje na področju priseljevanja, še posebej, kar zadeva priseljevanje po različnih spolih in priseljevanje žensk ter otrok. Namreč to zato, ker nimamo enakih izkušenj kot Velika Britanija ali Združene države Amerike. Priseljence imamo šele z dve generaciji, tretja generacija se šele sedaj pojavlja, naši prvi priseljenci so prišli konec 60-ih in začetek 70-ih let prejšnjega stoletja. To je bilo zato, ker je po drugi svetovni vojni Norveška potrebovala poceni delovno silo za tovarne, zato torej potrebovali smo poceni delovno silo in tisti, ki so prišli, so bili delavci, gostje, tako rekoč, ki so prišli iz Pakistana, Turčije, Indije, prišli so v Nemčijo in v Veliko Britanijo. In to je bilo v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja. Prišli so samo moški. Nismo mislili, da bodo tukaj ostali. Poskrbeli smo, da so delali čim bolj poceni in od njih nismo zahtevali nič. Nismo zahtevali, da se morajo naučiti norveško ali se kakorkoli usposobiti. Naša mentaliteta takrat je bila, da so ti delavci prišli sem zaslužiti denar in da bodo po petih ali osmih letih odšli, ampak niso odšli. Odšli so v Pakistan in Turčijo, se poročili in pripeljali svoje žene nazaj na Norveško in to ni slabo, kajti tudi sama sem prišla takoj na svet, ampak žal so te ženske sedaj nepismene. To je nova generacija v Evropi, revna nova generacija in sedaj bodo počasi dobili otroke in to, to je druga generacija priseljencev na Norveškem in žal številne deklice ne smejo iti v, naprimer, v srednje šole, jih prisilno poročajo, številni fantje zapuščajo šolo, se posvečajo zločinu in uh, kriminalu in so zato v zaporih. Imamo torej politiko priseljevanja, ki ne bom rekla, da je popolnoma neuspela, ampak ji veliko stvari manjka. Nimamo neke usmeritve za izobraževanje za te ljudi nimamo ustrezne politike dela za te otroke in sedaj počnemo veliko, vendar težava je naslednja. Ko, če predolgo čakamo, da bi kaj storili v zvezi s priseljevanjem, nas to stane veliko več, kot pa da bi te situacije enostavno preprečili. Na norveškem potrebujemo več delovne sile zaradi finančne krize. Sedaj poskušamo, da ne bi naredili enake napake, kot smo jo naredili prej. Programi usposabljanja za tiste, ki pripeljajo može ali žene nazaj na Norveško in želijo biti na trgu dela na Norveškem, so ti programi torej obvezni in pripravljamo tudi dobro priseljevalno politiko in politiko migracij za otroke, ki prihajajo iz ene države v drugo, kajti to je družbena kohezija, naslednje vprašanja v zvezi s socialno kohezijo so, kako bomo lahko živeli skupaj, ko imamo pa različne kulture in religije in vere. Naprimer, v Franciji imamo sekularno državo, nihče ne sme nositi verskih simbolov na javnih območjih. Ampak na norveškem imamo pa še vedno crkve v politiki. Sedaj je v Oslu na Norveškem velika politična razprava. Včeraj smo ravno o tem razpravljali namreč, ali bomo dovolili, da policaje in policistke nosijo muslimanska oziroma islamska oblačila. In to je velika razprava sedaj na Norveškem. In, naprimer, v Britaniji to dovolijo in to je ena stran argumenta, Druga stran argumenta je, da mora biti policist in, ali policistka neutralen za to, da bi rešil spore in ta islamska oblačila bi potem lahko nekako vplivala na posredovanje v problemih. Izivi, s katerimi se soočamo, so torej težavni. Omenili ste priseljevanje in spol in to je še ena obsežna tema. Kaj ti tisti, ki izgubijo v teh razpravah o priseljevanju so revni, otroci in ženske. Več kot 80 odstotkov žensk v zatočiščih prihajajo, imajo korenine priseljevanja in tisti, ki se ne pojavljajo na programih za učenje norveščine, naprimer, so ženske težko je govoriti o tem in boleče govoriti o tem, kajti ne želimo biti rasisti in ne želimo s prstom kazati na težko vprašanje v zvezi s priseljevanjem. Vendar sedaj je pravi čas, da na glas spregovorimo o ženskah in priseljevanju, kajti imamo odgovornost, ko te ženske pridajo v zahodne države. Zakaj tako zlahko govorimo o šariji in o iranskih ženskah, ko pa pridejo na švedsko, norveško ali združeno kraljestvo, pa nas je strah, da bi spregovorili o tem. Postaviti vam želim to vprašanje vam, ki sodelujete v tej razpravi. Tukaj bom končala. Prihranila bom nekaj časa za svoje odgovore kasneje. <clears throat> Uh, Hvala lepa. Slišali smo, kar ste povedali in mislim, da bi morali govoriti z naslednjimi panelisti, kajti to je gospa iz Jamajke. Tam imajo še lepše vreme, čeprav imajo nekaj orkanov. Ampak naslednja govornica je gospa Marisa Dar Limpe Filiber, ki prihaja iz spodnjega doma Jamajke in je tudi zastopnica stranke laboristov na Jamajki in prepričana sem, da nam bo nekaj povedala o vprašanju spolov, pa tudi o drugi strani zavese, to pomeni države in prebivalstvo, ki prihaja v Evropo in ne tiste države, ki prejemajo priseljence. Gospa, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsedojoči in prijateljice in prijatelji. Krasno je biti tukaj, čeprav za razliko od kolegice jaz ne prihajam iz mrzle države. Meni se tu zdi mraz zato, ker imamo na Jamajki sedaj krasno, sončno, tropsko vreme. Prosili so me, da si pogledam migracijo in eh, trg dela s posebnim podarkom na beg eh, možganov in pa na vprašanje spolo, tako kot to vidimo eh, na Jamajki. E, moja predstavitev je eh, povezana z tem, kar se dogaja na eh, Jamajki. Na, jam, na Jamajki imamo eh, italijanske, i, pa, prostite, kitajske in indijske delavce, ki so pri eh, šli pred mnogimi leti in eh, smo zelo mešano prebivalstvo. In prva eh, migracija se je zgodila v Združeno kraljestvo v 40 letih. To je bila takrat še naša domovina. Tja so šli mladi fantje eh, v vojsko in tudi kot eh, nekvalificirani ali polkvalificirani delovci po vojni potem pa so v Veliki Britaniji sprejeli bolj restriktivne imigracijske politike v 60-ih letih in takrat je prišlo do spremembe. Z Jamajke, z Jamajke so ljudje začeli eh, hoditi v Severno Ameriko v 60-ih letih. Tam so imeli tudi kriterije, ki so eh, sloneli na eh, izobrazbi in tehničnih eh, veščinah. 65. leta so Združene države sprejele podobno politiko za vse eh, karibske otoke, ampak jamajčani so še naprej prispevali k industrializaciji Severne Amerike in pa gospodarski preobrazbi. ZDA in Kanada imata trenutko, trenutno Eh, med 90 eh, in 96 vseh priseljencev, ki so jamajčani. In v, v Združenem kraljestvu je pa ta odstotek 2 odstotka. Če si pogledamo odliv možganov oziroma beg možganov, v zadnjih treh desetletjih je Jamajka stalno iz, gubljala ogromno visoko izobraženih ljudi in to zaradi selektivnih imigracijskih politik, ki so jih države sprejele, tiste države, kamor so eh, jamajčani tradicionalno emigrirali. V 90-ih letih je 46 odstotkov eh, imigrantov bilo v kategoriji eh, profesionalnih, eh, izvršnih, Eh, in eh, vodstvenih eh, zaposlenih. In v naslednjih letih se je ta številka celo povečala. Povezava med migracijami in razvojem je zelo očitna zlasti na področju zdravstva in šolstva. V zadnjih letih so najboljši študentje, e, učitelji in medicinske sestre e, odhajale v e, tujino dosti hitreje, kot pa smo jih uspeli izobraževati doma, kar pomeni, da imamo kronično pomankanje medicinskih sester doma. Vendar pa je ostotek delavcev, ki se ukvarjajo s storitvami, stalno povečeval od 70-ih let naprej smo bili priča večjemu preseljevanju v Združene države in sicer v storitveni sektor. Od 28 do 73 odstotkov se je povečalo. Potem povečanje v Kanado pa je bilo nekoliko manj dramatično. Še vedno govorimo o storitvah. Potem ne kvalificirani delavci, vključno s kmeti, obrtniki in pa delavci na uh, traku, uh, v ZDA in v Kanado pa se eh, zmanjšuje v zadnjih tretjih desetletjih od 35 do 11 odstotkov za ZDA in od 46 do 26 odstotkov v Kanado je padel ta odstotek. Na kratko še beseda o vprašanju spolov. Od 70 let naprej je ženskih eh, priseljenk več z Jamajke. In ta razlika pa se je dramatično povečana. Najprej je bila razlika 3,5% v 70 letih, sedaj je pa ta razlika 9 odstotkov, to je v začetku tega tisočletja. Visoka številka eh, žensk v migraciji je posledica gospodarske revščine, potem odgovornosti žensk za eh, družino, potem je to posledica tudi eh, neenakosti pri izobraževanju in možnosti za zaposlovanje. V družbi je še vedno eh, prevladojoč eh, koncept tradicionalnega razumevanja ženske in moške vloge, kakor tudi odgovornosti. Več žensk med migranti je tudi posledica socio, kulturnih pogojev v moji državi. Ženska, zlasti v revnejših slojih družbe, mora sprejeti odgovornost za gospodarsko dobrobit svoje družine. Drugič, jamajška ženska dosti bolj eh, resno jemlje možnosti za izobraževanje kot moški. In to se vidi v dejstvu, da imamo v profesionalni in vodstveni kategoriji v starostni skupini med 35 in 55 leti eh, dosti več ženskih eh, migrantk in sicer za 60 odstotkov je več žensk v tej kategoriji priseljencev kot pa moških. In vlada Jamajke priznava migracijo kot dejstvo globalizacije s pozitivnimi in negativnimi vidiki. Tu so uh, izzivi, ki jih prinaša beg možgano, ampak vseeno moramo priznati, da za poprečnega revnejšega jamajčana predstavlja emigracija možnost za zaposlitev in za in pomeni tudi gospodarske koristi za posameznika in za eh, širšo družbo. In tako smo videli, eh, da so se od 90-ih let povečala nakazila. Eh, gospodarski učinek teh nakazil jamajčanov predstavlja približno 2 milijardi ameriških dolarjev na leto dobimo v obliki, v obliki nakazil. Glede na to, da pa smo bili tudi žrtev uh, tornada, pa je prišlo do padca na kazil. Potem negativni vpliv na starčovstvo. To vpliva tudi na širšo družbo. Kaj ti običajno ženske matere ni doma in tega problema, torej odsotnosti matere, nismo ustrezno ocenili in rešili. Zato menimo, da je potrebna določena socialna intervencija pametnim, s pravim podarkom na tem problemu. Tu je treba še veliko narediti in prepričani smo, da moramo videti tudi, kako prijemniki, se pravi družinski člani doma, uporabijo ta nakazila, ta denar, ki ga dobijo iz tojine in ali dejansko izkoristijo ta denar za razvoj, za gospodarske koristi, in ne samo za potrošnjo in preživetje. Vendar pa nakazila ne smejo in ne morejo nadomestiti eh, mednarodne pomoči in mednarodnih direktnih eh, vlaganj. Od 90-ih let izvajamo program za eh, vračanje visoko izobraženih jamajčanov. Tu sodelujemo za Mednarodno organizacijo za migracije. Ta program je bil kar uspešen, ampak ker je migracija proces, ki se neprestano spreminja, je globalizacija zahtevala dodatne eh, spremembe v vzorcu migracije. Sedaj smo priča medregijski eh, migraciji in emigraciji. Naša vlada poskuša razširiti sezonski program zaposlovanja, eh, to je program, ki ga izvaja skupno s Kanado in ZDA. Potem je tu še regionalni integracijski eh, proces med državami Karikoma. Ta zagotavlja prosti pretok ljudi z visokimi kvalifikacijami. In veliko takih jamajčanov se je zaposlilo na eh, drugih karibskih otokih, zlasti v regionalnih organizacijah, ki imajo sedeže v teh državah. Doma smo še naprej priča povečanju števila visoko izobraženih tujcev. Ti tujci so se sedaj zaposlili na Jamajki, na tistih področjih, kjer imamo manjko, zlasti zaradi bega možganov. Poleg tega eh, so se ti tujci zaposlili tudi v okviru partnerstva z drugimi državami. Tako imamo ljudi iz Kube, Indije in Afrike. In še en zanimiv fenomen, ki vas bo mogoče presenetil, je pa ta, da vse misije v Evropi vsak teden ali celo vsak dan dobivajo eh, klice In sicer veliko evropejcev želi emigrirati na Jamajko. To so eh, tako eh, upokojeni kot mlajši ljudje, eh, polkvalificirani. Potem je tudi veliko ljudi, ki jih zanimajo storitveni sektori, kot sta kultura in zabavništvo. To vprašanje je zelo kompleksno in bo zahtevalo dosti več raziskav. Šele tako bomo lahko našli najboljše rešitve v interesu razvoja vendar pa smo zelo eh, zadovoljni, da je Jamajka bila izbrana kot ena od ciljnih držav za skupni projekt EU Združeni narodi za migracije in razvoj. Tako bo Jamajka lahko eh, sodelovala tudi s civilno družbo oziroma v okviru tega programa bo potekalo sodelovanje s civilno družbo. In z veseljem pričakujem nadaljevanje razprave o tem vprašanju. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Še posebej, da ste nas opomnili, da, je, da so migracije dvosmerna cesta. In tudi, da ženske mnogo resneje jemljajo izobraževanje kot moški. Imamo pa veliko empiričnih dokazov, da so na tem področju ženske na Jamajki podobne kot evropejke. Imamo dokaze o tem tudi na. Če si pogledamo akademske rezultate po spolu v Evropi. Sedaj pa zadnji govornik, gospod Kön de Marto, ki nam bo predstavil korporativni svet, svet podjetništva. On dela v DHL-u, to je podjetje, ki je dobro poznano seveda in ne dela samo v tem podjetju, ampak se specializira za upravljanje s človeškimi viri in je tudi veliko o tem pisal in mislim, da nam bo povedal veliko pametnega v zvezi s tem na ravni mednarodnega sodelovanja, ki deluje globalno. Hvala. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you. Hvala lepa. Hvala, ker ste ostali z nami. Sem drugi govornik z področja podjetništva, nasrečo z istega sedeža, očitno je to podjetniški sedež v tej dvorani. Kakšno je moje mesto v podjetju DHL? Sem vodja naročil za storitve za Evropo in to pomeni, da kupujem storitve. Največji delež so storitve dela v vseh oblikah. Z hitro spremenjajočim se trgom delom in smo že daleč prišli in mislim, da bomo prišli še dlje. Moja družba, moje podjetje se zelo zanima za spremljanje razvoja tega. Zdi se mi, da se vedno soočamo z istimi izzivi, vendar na to gledamo z drugačnega vidika, z drugačnimi pogledi, če želite. Pri Deutsche Post smo prisotni v 220 državah na svetu in neposredno zaposlujemo nekaj manj kot 500 tisoč ljudi. Za vsakega delavca, ki ga plačujemo, obstajata vsaj oseba ali dve, ki sta neposredno zaposleni preko tretje strani. Če to torej, upoštevamo tudi širše zaposlovanje, je številka pomnožena s 3 ali 4. Torej, vemo, da imamo vpliv na to, kaj se dogaja, zavedamo pa se tudi svojih omenitev. Samo za vaše informacije. Tukaj je predstavitev, ki vam prikazuje celotno sliko, nisem specialist za to, običajno za to izkoristim talent kakšnega svojega sodelavca, oni to storijo v treh minutah, za me pa je to. Meni pa je to vzelo tri ure. Smo logistična družba, vendar ponujemo tudi druge storitve skladišča do bančništva. Imamo različne vrste spretnosti in talentov, ki jih potrebujemo. Kako sem že povedal, smo resnično mednarodna in internacionalna družba. Ustvarili smo tako imenovano korporativno ali podjetniško identiteto zaradi te identitete je lažje migrantom, da se odpovejo svoji nacionalni identiteti, svojim korninam in se povežejo z novim svetom. Svet, ki je globalen, ki ima zelo jasno znamko, je zelo prepoznavn, Deutsche Post je zelo prepoznavna znamka. Tukaj sem zapisal primer. Nekaj, kar sem slišal prej migracije v državi. Nekdo mi je poročal v Marseju, da se je gospa preselila iz Bretanje v Marsej. To je malce manj kot tisoč kilometrov. Če bi se preselil iz Bruslja na Polsko, kar je podobna razdalja, bi bil migrant. Ona je še vedno francoska državljanka. Zanimivo je, da v tej Evropi da so te razdalje tako čudne, meje še ostajajo, pa ne vem zakaj. V centru imamo več kot 40 različnih nacionalitet, državljanstev prihajajo z vsega sveta. Veže jih ta podjetniška identiteta. Prihaja pa novejša generacija, prihajajo baby boomeri, generacija X, Y, nova generacija, vse vrste. Ko pa sem iskal delavce za svoje no najnovejše evropsko moštvo, ekipo, sem ugotovil, da od osmih jih pet pripada generaciji, ki pravi, da kjerkoli položim svojo blizino, tam je moj dom. Imajo zelo visoko raven usposobljenosti. to niso tisti, ki jih boste vzeli za najvišje položaje, oni so dobro usposobljeni in mi jih razvijamo še naprej, zelo so prilagodljivi pri vlogah, ki jih prevzamejo, pa tudi glede plače. In po večini gre tukaj za ženske. Glede na mojo sestavo ekipe, lahko rečem, da je moje življenje zaradi tega mnogo bolj zanimivo. Eno od vprašanj, ki se je pojavila na intervjujih, je, naprimer, ženska prihaja iz Vietnama. Vprašala me je, vprašal sem jo, kaj jo motivira. In ona me je potem vprašala, če vem, kako težko je za mlado Vietnamko v nemški družbi, da dokaže, da lahko dela na ravni menedžmenta upravljanja to je bil njen, njen zah, njena zahteva za razvoj, ne za naziv, ampak za razvoj. In to je ena od glavnih znak, ki jih lahko najdemo. Njihovo gonilo je, da želijo raziskati svet. Niso priterjeni na zemljo, kjer so bili rojeni, ampak želijo se razvijati in prevzeti odgovornosti. Če si ogledamo dejstva in številke in statistične podatke in številke in vse podobno, je to vse lepo, vendar to bo potem zelo članku podobna predstavitev, skoraj ideološko. Če pa se pogovarjamo z ljudmi na štiri oči, pa lahko ugotovimo razloge za to, Veseli smo, da imamo priložnost za to, ampak to je generacija, na kateri bo temeljila prihodnost. Naša družba nudi priložnosti. To so ljudje, ki bodo morda delali v centrih odličnosti in učili so se pri nas, v našem svetu. In oni bodo prvi pri razvoju centrov odličnosti ali kjerkoli bodo že delali. Morda se bodo potem premaknili na novo področje zanimanja in interesa, če bodo le še naprej želeli rasti in se razvijati. Obstajajo tudi tveganja, kajti če ste v družbi, mora, če ste v družbi v podjetju, morate biti sposobni delati to, kar družba pač počne. Oblikovati je treba toplo gnezdo, vključno z neposrednim globalnim državljanstvom. Prevzeti je treba odgovornosti, kako je bilo že omenjeno. Treba je prejiti od besed k dejanjem. Jasne vrednote pomagajo, jasni kodeksi ravnanja pomagajo. Naša družba odraža družbo nasploh v našem podjetju, v naši družbi, imamo zelo večkulturno ozračje, imamo številne kolege, kolegice in to pošilja signale zunanjemu svetu. Naša prednost je ta, da imamo prilagodljiv bazen talenta in lahko pa tudi rastemo, kajti smo ena najbolj zdravih družb. Vendar ne smemo pa pozabiti, da ničesar ne proizvajamo, ampak samo nudimo storitev in zaradi tega smo zelo ranljivi zato moramo razmišljati zunaj škatle in imamo obveznost uh, in obstaja rek, da zaradi talenta kapital pleše in v teh turbulentnih časih lahko vidimo, kako pleše kapital in slediti moramo temu plesu in veliko globalnih migrantov nas zapušča, prej ali slej. Na naših plečih je, da zagotovimo, da bo to dobro potekalo. Naložbe morajo biti stalne naložbe, dolgoročne naložbe in zato in lahko tukaj multinacionalne družbe prispevajo več kot MSP, mala in srednja podjetja. Celo v težkih časih lahko damo denar na stran, da podpiramo razvoj. Če bomo to storili v sodelovanju z vladami, kakor to počnemo že v nemški vladi in drugod, ali pa to počnemo skupaj s svojimi poslovnimi partnerji. Prej smo imeli tukaj kolega z podjetja Manpower. To so stvari, ki so odvisne od okoliščin. Obstajajo določena tveganja. Glavno tveganje pa je neusklajenost politik na svetu. Še eno tveganje je dejstvo, da podjetja vodijo osebe z Wall Streeta in oni živijo v virtualnem svetu, z virtualnim denarjem, ampak resničnimi, realnimi problemi. Ampak, seveda, vse države vlagajo v finančni sektor, vendar nihče ne ve, kam bo ta denar šel. Obstajajo torej vprašanja, ali lahko države in vlade prispevajo k novi generaciji in imajo od njih krati korist. Mislim, da je to mogoče in mislim, da bomo v prihodnjih letih izvedeli, ali to deluje ali ne. Vendar, bolj kot neposredno financiranje, bomo govorili o financiranju razvoja. Kako daleč lahko delimo odgovornosti? Potrdim, lahko da imamo beg možganov, da, ampak po drugi strani pa imamo tudi veliko razvoja možganov, če tako želite. Nažalost v družbi ne moremo imeti vseh povsod, vedno. Zato je odgovornost menedžerjev v naših podjetjih, da enega, dva ali tri člane ekipe razvijamo stalno, zato da bo ta skrbel za naslednje generacije. Pri delu v prihodnosti je zelo pomembno, tukaj bom končal, ampak podariti želim naslednje. Tega nas ne moremo doseči brez ostrih urednot, podjetniških urednot in najpomembnejša je sprejemanje socialne odgovornosti in to je neposredno povezano z novo generacijo globalnih migrantov ki jih vidim in ti so te privlači Deutsche Post, kaj ti imajo možnost, da pridajo k nam in prevzamejo globalne socialne odgovornosti. Hvala. Thank you. Thank you very much. Hvala. Hvala lepa, gospod Debarto. Če dovolite, bi rekel nekaj besed. Uh, Naj rečem najprej, da sem bil nekoliko presenečen nad tem, da nekaj stvari ni bilo omenjenih. Najprej raznolikost trgov dela. Tu si moramo pogledati najprej trenutno situacijo, kar zadeva osnovne elemente trga dela, stopna zaposlenosti in stopna nezaposlenosti. Danes imamo ogromne razpone, 14,4 v Španiji, 3 odstotke je bilo lani nezaposlenosti na nizozemsko. Uh, Potem, če si pogledamo uh, eh, stopno zaposlenosti žensk, naš skupni cilj je 60 odstotkov do leta 2010. Mogoče tega cilja ne bomo dosegli, ampak me, za temi 60 odstotki imamo pa države kot je Švedska, ki ima 70 odstotkov uh, eh, stopne ženske zaposlenosti, kar pomeni, da obstajajo temeljne razlike v sestavi uh, Eh, trgov dela in v strukturi trgov dela in to vpliva tudi na to, kako se države in trgi dela odzivajo na krizo. In zato posledično to vpliva tudi na sestavo eh, imigranske populacijo. Samo štirje priseljenci od desetih prihajajo zaradi dela. Ostali pridejo zaradi združevanja z, z družinami, zaradi azila, ampak ti štirje od desetih Tudi ta številka je zavajujoča. Poglejte si mojo državo, Španijo. 9 od 10 v tem stoletju jih je prišlo zaradi dela na Danskem, pa na, eh, v Skandinaviji, pa v Franciji. Samo 1 od 10 pride zaradi dela. In zato je pred nami izziv obladovanja eh, migracij. V Španiji je to upravljanje trga dela, eh, v drugih državah, v skandinavskih državah pa je eh, to socialni eh, izziv. In to vpliva tudi na politiko. Eh, situacija na terenu je zelo, zelo raznolika in zato je eh, zelo pomembno vprašanje, kako najti skupno strategijo, ki pa bo upoštevala raznolikost situacij. Potem drugo vprašanje, ki ni bilo eh, omenjeno, kako pa trenutna kriza vpliva na migracijske tokove. Ne vemo, kakšen bo ta vpliv, vemo samo, da bo zelo, zelo močen. Kajti, po moje, bodo vsi eh, segmenti trga Eh, trpeli oziroma na nje bo vplivala tredanja kriza. Na podlagi izkušenj in na podlagi zdrave pameti lahko rečemo, da stvari ne kažejo dobro za priseljence iz tretjih držav, kajti le ti so v glavnem ne eh, izobraženi oziroma nizko kvalificirani. Veliko jih tudi ni vključenih v Eh, mrežo socialnega varstva in zato bodo verjetno trpeli. Eh, zato, ker je njihov eh, položaj na trgu dela negotov in zato, ker niso vključeni v sistem socialnega varstva. In to lahko povzroči še večjo brezposelnost med priseljenci iz tretjih držav. In prav gotovo bo to vplivalo tudi na način upravljanja in obvladovanja migracij. Če bi moral povzeti to, kar smo slišali danes, bi uporabil aforizem švedskega pisatelja Maxa Friša. E, Max Friš prihaja iz e, Švice. E, in on je rekel, želimo ljudi. Kajti, eh, kot na eh, priseljence včasih gledamo eh, kot na nek tok, tok priseljencev, ampak to so v bistvu ljudje. In tega ne smemo pozabiti. Tiste države, ki so dobro upravljale migracijske tokove, so uspele sprejeti določeno eh, celovito strategijo. To ni bil samo del prilagajanja delovne sile eh, ekonomskim ciklusom, ampak to je izziv za Evropo. Zagotoviti moramo, da eh, bomo eh, na vzdržen način upravljali, obladovali imigracije, kajti to bo stalna eh, slika naše družb zaradi demografskih sprememb. To je izziv za Evropo. Migracije moramo obladovati na human in pameten ter strateški način. In to so ta vprašanja, o katerih smo danes govorili. Omenjali smo spol, omenjali smo beg možganov, ampak na konec koncev so veščine tiste, ki so pomembne. Za veščinami se bo Evropa izvlekla iz gospodarske krize in veščine bodo eh, priseljencem pomagale integrirati se na trg dela. Imeli smo uh, zanimivo razpravo, štiri zanimive predstavitve smo slišali. Sedaj dajem besedo vam, da tudi uh, postavite nekaj vprašanj in mogoče izzovete govornice. Hvala lepa vsem govorcem in hvala lepa gospodu Prac Mono. Ker predvsej časa smo predvideli za razpravo, lahko se javite k besedi ampak do sedaj je samo ena oseba zaprosila za besedo. Tisti, ki se niste opisali, lahko dvignete roko in bom dal besedo eh, gospodu Kireso iz eh, Polskega senata. Hvala lepa. Opozoriti želim na dve težavi ki sta se pojavili med intervencijami Javierja Moneja in štiri govornikov. Prva težava, prvo vprašanje je naslednje. Kako daleč bi morali iti mi kot države članice EU, kar zadeva harmonizacijo naš, naših politik v zvezi z priseljenci Po poklicu sem odvetnik in lahko vam povem, ali pa vas morda opomnim, da si je Evropska unija v pravni sferi prizadevala za harmonizacijo statusov priseljencev, ne glede na to, katera je njihova država izvora. V prejšnji razpravi sem poudaril, da se problem priseljevanja ne nanaša samo na sever jug, ampak tudi na vzhod, zahod. Naj vas še enkrat opomnim, da Evropska unija sedaj dela na dveh direktivah. S tema dvema direktivama bi harmonizirali postopek za pridobitev dovoljenic za delo in dovoljenic za bivanje za tiste, ki zakonsko in legalno bivajo v EU. Druga direktiva, na kateri delamo, je direktiva o pogojih za vstop in bivanje v Evropski uniji. Na eni strani imamo prizadevanja za harmonizacijo, po drugi strani pa moramo ugotoviti, da nismo enotni v zvezi z vprašanji, kot so preference v zvezi z delavci EU. Naprimer, če državljan EU zaprosi za delo in oseba zunaj Evropske unije zaprosi za delo, ali bi moral delodajalec prej vzeti, prej zaposliti državljana EU. In še zadnje vprašanje pa je vprašanje ekskluzivne kompetence, ekskluzivne pristojnosti za države članice, da dovolijo državljanom tretjih držav dostop do trga dela kakšno je torej raven samostojnosti v tem vidiku in do kolikšne mere naj bi si EU prizadevala za koordinacijo teh vprašanj. Tudi s temi izzivi se soočamo in tukaj mislim Evropsko unijo in njene države članice. Hvala. Uh, merci, Hvala lepa, Kires. Želi še kdo besedo? v zvezi s temami, ki so bile omenjene sedaj ali prej. Nihče ne želi nič vedeti, nihče ne želi nič provocirati. Prosim, gospod Dandi. I have a question for uh, Ms. Khan. Imam vprašanje za gospod Khan. Če Norveška in skandinavske države spreminjajo politiko priseljevanja iz takšne politike, ki delavce obravnava kot gastarbajterje, do politike, ki jim daje trajno državljanstvo. Kakšna je razprava na norveškem in v drugih državah v zvezi z etosom države, v katero se priseljujemo, kakšne praktične ukrepe sprejemajo norveška in skandinavske vlade, v zvezi z jezikovnim usposabljanjem, ali obstajajo preizkusi za državljanstvo, ali obstaja določeno časovno obdobje med tem, dokler so ljudje državljani, začasni državljani, postanejo stalni državljani, ali to velja za stalne priseljence ali za tiste, ki se priselijo. To je nekaj vprašanj. Eh, eh, Hvala lepa. Gospa ste želeli besedo? Pa. C'était juste pour... Euh... Non, ne ravno, ampak še enkrat sem želela uh, povedati nekaj besed, ker sem sama priseljenka v Franciji. Eh, moja pripomba se nanaša na to, kar je povedala gospa Kan o Norveški. Meni je pomagal eh, urad za migrante iz Kreteja in lahko vam povem, da je to krasno orodje in zaradi pomankanja denarja so ta urad zaprli. In dejansko je vedno uh, vprašanje denarja. Ljudje vejo, kako se soočati s temi vprašanji. Gospod eh, Garson se s tem ukvarja že več let. Potem je tu še vprašanje otrok priseljencev. Res je, jaz sem se je priselila. Ampak vedeti moramo, eh, da obstaja tudi eh, stekleni strop še vedno za priseljence. Tudi, če si še tako usposobljen, še tako izobražen, v določenem trenutku naletiš na oviro. Zato je treba več delati s tistimi, ki so usposobljeni. Zakaj jih pa usposobljene? Veliko mladih iz Zahodne uh, Afrike je znala uh, Kanada in ZDA ustrezno uh, izkoristiti. Zato ne smemo, oziroma ne smete opustiti tega financiranja, kajti skupaj s podjetji, z DHL, z drugimi razmisliti o tem. Zelo koristno je bilo poslušati predstavnika DHL-a. Zato je treba spodbuditi tudi podjetja, da se bodo bolj ukvarjala z izobraževanjem priseljencev in reaktivirati stvari, ki so dobro delovale. Priseljenec je v najtesnejšem stiku s svojim županjem, zato bi bilo treba sredstva decentralizirati, tako da bodo občine tiste, ki bodo z njimi eh, ravnale, z njimi upravljale. Župan je tisti, ki ve, kaj se točno dogaja pri njem. Te politike so se že izvajale. Eh, naš eh, položaj ureja 13. člen sporazuma iz Kotonuja. In zakaj ne bi stvari spravili v tek? Lahko bi poenostavili tudi postopke za dostop do sredstev kajti eh, veliko govorimo o tem, ampak kar zadeva postopke na evropski ravni, tu se da pa kar veliko narediti še. Hvala. Leva, lepa, gospod Klozon je prosil za besedo. In tudi gospa Filbert Roberts. Gospe, gospod Klozon. Hvala lepa. Smo del OECD-a, delamo z 18 državami in želim dodati nekaj k drugim točkam, ki smo jih že slišali. Ko govorimo o priseljevanju, moramo upoštevati tudi demografske trende in to je zelo pomembno. V 18 državah, s katerimi sodelujemo, v 30 letih je bilo število prebivalcev okrog 45 milijonov, sedaj pa okrog 330 milijonov do 2025 pa bomo imeli 450 milijonov prebivalcev v teh državah. Ne govorimo torej o malih prebival, številih prebivalstva. In drugič, približno 65 odstotkov prebivalstva je starih manj od 25 let. Tukaj govorim o Zahodni Afriki, to velja za Magreb, tudi za preostale del Afrike. Dve vprašanje sta za me zelo pomembni, ko govorimo o migracijah. Namreč, kje in kako bodo ti ljudje živeli in kakšne so možnosti za mlade. Ko govorimo o razvoju, nas mora skrbeti to, kaj se bo zgodilo z mladimi, kaj ti oni predstavljajo zelo velik del prebivalstva. Euh, Hvala lepa, sedaj ima besedo gospa Gilbert Roberts. Hvala lepa. Sprašvala sem se, kaj lahko pričakujemo vzve, glede na finančno in gospodarsko krizo na trgu dela, še bolj specifično kakovost trga dela. Da, trenutno se ljudje selijo za boljšo kakovo življenja, ampak v kontekstu, v katerem verjamejo, da lahko prispevajo k trgu dela v svoji nove državi. Ampak ali lahko sedaj pričakujemo, da se bo več ljudi selilo iz obupa in torej, da v svoj nov dom ne bodo prinesli kakovosti, ki si jo želijo. In to bi seveda bolj veljalo za območje oziroma sfero ljudi, ki so manj usposobljeni. Tisti, ki pa so bolj usposobljeni, pa se bodo bali selitve, zato ker izgubljajo delovna mesta. Vidimo torej nek premik, ali bomo zaradi tega mo mo morali iti nazaj in se ponovno vprašati, kako učinkovito upravljati s trgom dela. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospa. Besedo dajem gospodu Kunelo, člano eh, avstrijskega Bundesrata. Hvala lepa. Nekaj vprašanj, če lahko države, ki so zastopane na panelu. Zanima me, ali je v teh državah kaj izkušen o tem, kako lahko ločujemo med gospodarskimi migranti in iskalci azila. In potem, kaj se zgodi z migranti, ko jih sprejmejo v države, ali morajo se udeležiti programa usposabljanja. Kajti tukaj smo slišali, da se ukvarjamo z nizko usposobljenimi delavci in v številnih državah ni moč storiti veliko. Zato je veliko interesa, da pridejo v države visoko usposobljeni delavci. Hvala. Eh, Hvala lepa, gospod Kunel. Ali sem koga pozabil? Nihče ne sme iz te dvorane rekoč, da ga nismo opazili in da ni imel pravice povedati svojega mnenja. Nihče ne protestira torej se obračam k govornikom in gospod Prac, sedaj pa prosim organizirajte odgovore na vprašanja, ki ste jih slišali. Imate 12 minut na, razpolego, na razpolago. Mislim, da bi morali sedaj imeti možnost govorniki in začeli bomo zopet v obratnem vrstnem redu. Gospa, želite, prosim, začeti? Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Na podlagi komentarjev je jasno, da so migracije resnično dinamičen proces, to se razvija, to se vsak dan spremenja. Pogoji na svetu in v svetu bodo vplivali na podobo migracij, pa tudi na celoten vidik pritega in potiska, kaj je tisto, zaradi česar želiš oditi in kaj je tisto, kar te privlači v določeno smer. In jasno je bilo, da je, bil, da je ta razprava potekala ravno v pravem času, glede na gospodarsko krizo, v kateri smo. In izziv, kar zadeva migracije, je naslednji. Še naprej moramo razpravljati o tem in nadaljevati, ampak ne samo govoriti o tem, ampak to premakniti na parlamentarno raven, kjer je moč oblikovati politike in najti neke skupne temelje, na podlagi katerih lahko oblikujemo politike, ki so koherentne politike za migracije in kar bo potem vodilo v razvoj. Razvoj obeh strani ker gre za razvoj, ker je to nekaj dinamičnega, mislim, da ni nekega dokončnega odgovora, ki bi ga lahko specifično podali zdaj. Nadaljevati moramo z opazovanjem celotega procesa, s preučevanjem tega procesa in da poskusimo ugotoviti v okviru tega, teh dejanj, da najdemo neka skupna temelje, kako bi lahko rešili izzive, in uravnotežili prednosti in pomankljivosti. Kajti v vsaki situaciji imamo prednosti in pomankljivosti. In pomembno je, da najdemo ravnotežje med prednostmi, ki odtehtajo pomankljivosti. Hvala. Um, Hvala lepa. Vprašanje gospoda Denbija. Seveda, ni Norveška mora postati zanimiva. Norveška ni zanimiva za vse, je mrzlo, tam so polarni medvedi, saj ne. Ampak kaj rečemo ljudem, ko želimo, da se priselijo v našo državo? Povejmo jim, da nas zelo zanima vprašanje enakosti in da imamo zelo bogato socialno državo, imamo socialno varnost, če zbolite, če želite pokojnino, kajti Norveška je bogata socialna družba, ampak izjiv za skandinavske države, ki so v podobnih situacijah, je takšna, da visoko usposobljeni priseljenci želijo oditi v Kanado ali v Združene države Amerike ali v Združeno kraljestvo. Imamo torej veliko izzivov pri rekrutiranju teh ljudi. Naprimer, Indici odhajajo v dolino Sili, Silicija, Silicijevo dolino. Ali imamo torej beg možganov v državah v Aziji, ki resnično potrebujejo gospodarsko rast. Ali je to pravi način, za oblikovanje priseljevalne politike, migracijske politike na Zahodu. Ampak to je stvar razprave. Naslednja stvar, o kateri smo govorili, je bila, ali priseljenci razumejo naša državljanstva in pravila tega, da, si, da so priseljenci. Težko je na to odgovoriti. To pa zato, ker so priseljenci med seboj zelo, razli, raz, zelo različni. Ko razpravljamo o priseljencih, je to drugače kot o razpravljanju za prosilce za azil. O vseh takrat govorimo kot o priseljencih in to je ena kategorija, ampak to je narobe in to je ena od največjih napak, ki jih smo jih storili, kajti tukaj imamo ponovne združitve družin, imamo begunce, imamo prosilce za azil, imamo nezakonite priseljence imamo zakonite priseljence, imamo muslimane, jude, ateiste, katolike in to so zelo raznoliki ljudje. Naprimer, v Ameriki se ljudje ne razlikujejo toliko med seboj. Priseljenci niso homogena skupina in to je zelo pomembno. In zato moramo vzpostaviti različna pravila in različne programe usposabljanja. Ne moremo somalski ženski, ki je popolnoma nepismena, poda jo uvrstiti v enak program usposabljanja kot nekdo, ki je visoko usposobljen, ampak je nažalost politični prebežnik. Ta ženska iz Somalije morda ni želela priti na Norveško, ampak ni imela druge izbire imamo torej drugačne življenjske stile tukaj, ki jih je treba primerjati. Hvala. Eh, muy brevemente. En, en la mejor de las situaciones imaginables de reparto. Torej, ko gre za to, da bi razdelili bogatstvo v svetu, Potem so migracijski tokovi nedvomno pomembni. Tudi če je bogatstvo več ali manj enako, se bo migracija še vedno nadaljevala, morda ne v istem obsegu. Zato potrebujemo globalno rešitev, potrebujemo globalne predpise in potrebujemo tudi inštitucije, ki lahko delujejo povsod po svetu. Postavili ste vprašanje po harmonizaciji evropske zakonodaje, ko gre za priseljevanje. Morda nisem pravi naslov za to vprašanje. Deset mesecev sem v Evropskem parlamentu in v desetih mesecih še nisem imel časa, da bi sploh preštel poslance v Evropski uniji. Na podlagi Evrope, ki si jo želimo, moramo odločiti, kako močna bo harmonizacija. In a, uh, s tem je povezana tudi Evropska ustava, ki je še nimamo. Najprej. Torej, tudi Lizbonske pogodbe še nimamo. Zato moramo harmonizacijo na področju priseljevanja še nekoliko dlje čakati majhne napredke smo že dosegli, ampak to so bolj konzervativni napredki in v prihodnosti je pred nami še veliko dela. Okay, uh, remaining... Naj uporabim te zadnje minute in skušam na hitro odgovoriti na vprašanja. Ali potrebujemo več harmonizacije? Ja, prosim. Trenutno uh, imamo. Uh, oziroma trenutno upravljam Evrop, eh, evropski razpis. In ne vemo čisto dobro, kaj je mogoče, kaj ni mogoče. Evropska komisija se s tem vprašanjem ukvarja že zelo dolgo in bi res morali najti rešitev. Ali potrebujemo pozitivno eh, diskriminacijo v svetu eh, industrije, je najbolj uporabljena beseda eh, kriterij. Eh, ko človek. Eh, premaga diskriminacijo, ko diskriminacijo več ni, potem pozitivne diskriminacije več ne potrebujemo. Potem, če je DHL eh, globalizacija eh, in povezan z globalizacijo, da je donosna eh, vloge je bistvenega vprašanja. Kaj se bo zgodilo? To je pomembno vprašanje, ki spodbuja strah. Do 2011 se bo Evropa demografsko zelo spremenila, kako točno ne vem, na OECD-ju v Parizu potekajo o tem razprave. Ali Eh, finančna opri, eh, kriza vpliva na trg dela. Seveda vpliva, pa kako. Zelo čudne stvari se dogajajo. Če spet omenim razpis za delo na mesta, eh, vidimo, da v nekaterih državah ponudniki uporabljajo sicer zakonite metode za ustanovitev podjetij, ampak zadej je pa mafija. Zelo, zelo težko je eh, to preverjati in to je tudi zelo velika nevarnost za trg dela. Res se lahko zgodi, da bomo ponovno eh, se soočali s tem, da bomo imeli na trgu ogromno poceni delovne sile. Potem kakovost, to je tema. Primer e-učenja. Platformo upravljajo iz eh, Singapurja, tam je bila konstruirala, sebino oblikujejo v Izraelu, animacijo zagotavlja animacijski eh, študijo iz Indije, ki je specializiran za eh, učenje. In eh, tako bo lahko eh, migracija se vrnila v države v virtualni obliki. Zahvaljujem se gospodu Pratsmanu in vsem ostalim udeležencem v panelu za zanimive prispevke k razpravi. Zahvaljujem se tudi vsem drugim, ki ste prispevali k tej razpravi. Za zaključek bom dal besedo gospodu Žaku Baroju. Gospod Žak Baro je evropski komisar, ki je odgovoren Eh, za eh, pravosodje notranje zadeve in eh, to področje vključuje tudi vsa vprašanja azila in imigracije. Je podpredsednik Evropske komisije in ko je bil imenovan na to mesto, to je bilo šele sredi leta 2008 in takrat si je res vzel k srcu vse te probleme in je dejansko prinesel novo dimenzijo tej politiki. Gospod podpredsednik, takoj vam dajem besedo. Najlepša hvala, gospod predsedojoči Žerar Depre. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi v okviru parlamentarne konference o eh, skladnosti eh, razvojne politike in pa eh, obladovanju imigracijskih tokov. Mislim, da ste dobro delali. Videl sem, kakšni so rezultati vaših eh, razprav. Ta trenutek je zelo pomemben za nas, kajti sedaj bom moral počasi začeti izvajati to politiko, to politiko, ki je eh, sedaj eh, predmet konsenza v okviru pakta za imigracije in azil. Ta pakt je bil sprejet v času francoskega predsedovanja. Eh, To leto bo moral posvetiti k izgradni azilne politike in potem bomo morali tudi razviti še eno politiko. To je pa globalna politika, ki bo omogočala povezovati upravljanje migracijskih tokov in pa razvoj. Danes smo sredi gospodarske krize. Ta kriza je hudo udarila naša gospodarstva, gospodarstva naših partnerjev. In jasno je, da bo v času te krize še težje obladovati migracijske tokove. Vendar pa ne smemo pozabiti, kakšni so naši dolgoročni cilji predvideti moramo, kakšne bodo posledice naših odločitev na ravnoteže naših družb in na razvoj naših partnerskih držav. Kaj ti za to gre? Naša družbe morajo obdržati svoje ravnotežje, po drugi strani pa ne smemo pozabiti na razvoj tistih, eh, ki nam pošiljajo določeno število ljudi, ki zaradi premajhnega razvoja morajo drugam Nekaj besed o globalnem pristopu oziroma o globalni politiko. Pristojnosti in sposobnosti, eh, sredstva, ki jih pridobijo migranti, lahko postanejo močni razvojni vzvodi. Vendar pa je treba ustvariti prave pogoje za to. Povezava med migracijami in razvojem je bila tudi predmet mnogih razmišljanj in predmet mnogih razprav. Tako z vidika prispevka diaspore razvoju države izvora, potem tudi z vidika prenosa sredstev, denarja, pa tudi z drugega vidika, to je pa z vidika bega možganov. Evropska komisija poskuša tesneje povezati vse te vidike migracijskih tokov v svojo politiko zunanjih odnosov, politiko zaposlovanja, gospodarsko politiko in socialno politiko. Leto 2008 je bila priložnost za to, da je Evropski svet sprejel Evropski pakt o imigraciji in azilu. Ta pakt vsebuje osnovna načela skupne evropske politike za migracijo in azil. Globalni eh, pristop k migracijam sloni na uravnoteženem eh, obravnavanju različnih vidikov imigracije. Tu pa moramo biti jasni. Ta eh, pakt ni nastal samo zaradi varnosti. Jasno je, da moramo zmanjšati in preprečevati nelegalno priseljevanje. Vemo, da nezakonito priseljevanje organizirajo posredniki, ki so često povezani z organiziranim kriminalom. Zato je bistvenega pomena, da se borimo proti nezakonitemu priseljevanju. Vendar pa to ni glavni, eh, glavni adut globalnega pristopa. Istočasno moramo urejati tudi legalno priseljevanje. Istočasno pa pre, preprečevati eh, rasizem in eh, varovati eh, migrante pred trgovino z ljudmi. Globalni pristop zahteva od Evropske unije, da bo bolje povezala migracijsko politiko z razvojno politiko. Pred tem mora ugotoviti, kako lahko te politike koristijo državam izvora. S tem globalnim, s tem celovitim pristopom skušamo oblikovati eh, institucionalne in politične mehanizme, ki nam bodo omogočali migracije upravljati in obladovati na eh, uravnotežen in očekovit način, spoštojoč razvoj držav izvora. Zaradi tega sem zelo ustrajal na tem, da uporabimo en izraz, ki mi je bolj všeč od drugih. In to je usklajeno uh, obladovanje migracijskih tokov. Kajti res je, migracijskih tokov ne bomo mogli obladovati brez dialoga z državami izvora. Tako nam počasi uspeva usklajevati migracijsko politiko z razvojno politiko. Sedaj mi pa dovolite nekaj besed o konkretni situaciji, se pravi eh, o eh, situaciji, kjer želimo izvajati ta celoviti pristop. Eh, skupnost je financirala več kot 150 skupnih projektov z državami izvora na področju migracij. To smo delali tudi s pomočjo in v sodelovanju z UNDP. 15 milijonov evrov je bilo namenjenih zato, da se v mrežo povežejo lokalne oblasti in pa civilne organizacije držav članic in 15 tretjih držav. Zato, da bi spodbujali lokalni razvoj in da bi mobilizirali skupnosti migrantov. V Ganju, Salvadorju, na Filipinih in v Maroku je komisija o sodelovanju z eh, nevladnimi organizacijami poskušala olajšati nakazila migrancov in to tako, da je spodbujala tudi sprejemanje koristnih pobud v državah izvora. Tretji primer, vzpostavili smo partnerstva za mobilnost z eh, Moldavijo in zele, eh, kapverskimi otoki. In tu skušamo več narediti za socialno in poklicno integracijo oseb, ki se vračajo. Tu je treba omeniti sporazume o vračanju. Na podlagi teh sporazumov je mogoče nelegalne priseljence poslati domov, istočasno pa se jim zagotovi tudi da se jih spremlja, ko se enkrat vrnejo domov. Ti dokaj eksemplarni sporazumi nam omogočajo sodelovati tudi v razvojnih operacijah. Četrta točka. Imamo tudi eh, pilotne projekte na področju krožne, eh, krožnih migracij. Tu gre za začasno priseljevanje oziroma za eh, začasno vračanje eh, migrantov v državo izvora, zato da tam prispevajo k razvoju. Tu bi se želel zahvaliti predsedniku Depreju, on nam je veliko pomagal. Premagal nam je, da smo naredili ta prvi korak proti modri karti, ki kvalificiranim delovcem omogoča priti delati v Evropo po bolj atraktivnih pogojih. V nekaj tednih bom predstavil še novo besedilo o sezonskih delavcih, delavcih o stažistih in na podlagi vseh teh besedil bomo eh, poskušali tudi ostrezno opredeliti krožno migracijo. Treba je omogočiti tistim ljudem, ki to želijo, da se tudi vrnejo domov in da ta, tja prenesejo svoje pridobljeno znanje. In da se potem mogoče lahko tudi vrnejo. Pot, potem smo predvideli tudi službe za informiranje in pa za usmirjanje prosilcev Eh, in iskalcev eh, delovnih mest. V Maroku imamo tako na Bek, potem je Sižem v Maliju in ravno tako smo poskušali razviti bo, eh, orodja za boljše informiranje potencijalnih migrantov v državah izvora. Naj vam dam primer. Po moje ne bomo našli rešitve, če ne bo intenzivnih partnerstv z državami izvora. To je bistvenega pomena, to pa zahteva veliko potrpežljivosti. Kajti, trenutno imamo recimo pogajanja s Senegalom, potem se pogajamo tudi z Marokom. Pogajanja so težka. kaj ti skušamo doseči, da podpišemo vra, eh, sporazume o vračanju eh, nelegalnih priseljencev, prav tako pa jim želimo ponuditi tudi predvsej pozitivnih koristi. Te države nam pravijo, ja, sej smo pripravljeni podpisati sporazume o vračanju za naše lastne države, ampak glede na to, da smo mi tranzitna država, so pa stvari težje. Kaj vam hočem povedati? Evropska unija in tu govorim pod kontrolo predsednika komisije eh, eh, oziroma pod eh, kontrolo predsednika odbora gospoda Depreja v Migracijski politiki ne smemo videti samo varnostnega vidika, ne smemo videti samo vidika zaščite našega trga dela, ne smemo razmišljati samo v smislu eh, selektivne imigracije glede na naše potrebe, ne da bi pri tem upoštevali tudi potrebe držav izvora. Moral sem v Latinski Ameriki razložiti te stvari. Eh, povedal sem, da ti sporazumi niso eh, popolni, ampak da so prva faza in da nam omogočajo nek pravni okvir za organizacijo vračanj migrantov. Istočasno pa delamo tudi na besedilih za uravnavanje eh, zakonitega priseljevanja. Najlepša hvala Evropskemu parlamentu, najlepša hvala OECD-u. Mislim, da eh, mo, moramo najti skupno eh, pot, to je zelo velik izziv. Moramo tudi eh, znati spodbujati uporabo nakazil za razvoj. To je eh, zelo zanimivo, kaj ti eh, to zahteva tudi prilagoditev bančnih služb v državi eh, izvora. V nekaterih državah pa bančni sistem treba sploh postaviti. Res je, zelo moramo paziti na to, da ne bo prišlo do masivnih eh, emigracij recimo zdravniškega osebja. Kajti to se lahko zgodi in v tem primeru bi bilo zdravstvenega osebja premalo v državi izvora. Tu moramo biti etični in spodbujati moramo eh, zdravstvene reforme v tretjih državah, tako da bodo eh, zdravniki in medicinske sestre tam lažje ostali. Postaviti moramo koherentno okvir za migracijsko politiko, povezano z eh, razvojno politiko, ampak najtežje še ostaja. Mobilizirati moramo svojo energijo in svoje resurse. In reči moram še nekaj. Moramo ustvariti novo kulturo v Evropi. Novo kulturo migracijske politike, ki bo bolj odprta. Istočasno pa mora to vse potekati na podlagi usklajenih pravil. In še enkrat ponavljam, situacija mora biti win-win, se pravi, vsi moramo od tega nekaj imeti. Države gostiteljice in države izvora morajo v tem novem načinu obladovanja migracijskih tokov nekaj pridobiti. Vemo, da je veliko ovir, vendar moramo vse eno te omejitve spremeniti v usklajene načine obladovanja migracije in upam, da bomo tako v Evropi oblikovali model obladovanja migracijskih tokov. Eh bien, voilà, euh, merci. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije, dragi Žak, za te zaključke, ki so značilni za te, kaj ti sedaj govorimo o občutljivih temah. Ravno tako si jasno povedal, kaj nas čaka v prihodne in pogumno uh, si povedal, da moramo stvari ustrezno predstaviti tudi pred javnostjo. Sedaj bi se želel zahvaliti organizatorjem te konference, organizatorjem iz Evropskega parlamenta, iz OECD in pa eh, z komisije. Mislim, da je komisija bila pobudnica tega in eh, za to se ji moramo zahvaliti. Zahvaljujem se tudi tolmačom in vsem udeležencem, vsem govornikom in če se želite ponovno videti in slišati, obiščite spletno stran Evropskega parlamenta in tudi prispevke, eh, ki smo jih slišali, boste našli na spletni strani OECD-ja. Še enkrat vsem hvala lepa in nasvidenje.